Good morning, colleagues, um, and we... Dobro jutro, dragi kolegi, drage kolegice. Mislim, da se bomo kar lotili desete točke na dnevnem redu. Danes bomo začeli razpravljati o osnutku poročila o skladu za integrirano upravljanje meja, zlasti se bom zredočil na instrument poročevalka je Tanja Fajon in tako ji bom dal tudi besedo. Pet minut imate na voljo, potem pa bo sledila razprava za poročevalci v senci. Tanja, izvoli. Thank you, thank you, Claude, thank you, chair. Hvala, Claude. Malo dlje bom govorila kot pet minut, ampak upam, da ne veliko več kot pet minut. Bom pa govorila v slovenščini. Hvala za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi, vzpostavitev prostora brez nadzora na notranjih mejah, kjer lahko ljudje in dobrine prosto krožijo, je ena izmed največjih pridobitev Evropske unije. In Schengen je eden izmed najbolj oprijemljivih dosežkov tako za evropske državljane kot za podjetja. Zato je ohranitev Schengena ključna za prihodnost celotne unije in zato si moramo res stalno vsi prizadevati. Učinkovito delovanje mora iti zato z roko v roki z ustreznimi politikami, glede prehajanja meja, učinkovite skupne vizumske politike ter ukrepi tudi finančnimi, da lahko te politike Unija in države članice tudi izvajajo. To na eni strani omogoča, da lahko ljudje izkoriščajo pravico do prostega gibanja, da lahko prosti trg nemoteno deluje ter da so tako zunanje meje kot Schengen tudi ustrezno varni. Kot poročevalka zato danes eh, zelo toplo pozdravljam predlagani finančni instrument, ki bo naše politike prelevil tudi v dejanja. V instrumentu za meje in vize bo v naslednjih sedmih letih Uniji ter državam članicam na voljo skoraj 10 milijard evrov sredstev, kar predstavlja kar petkratno povečanje glede na trenutni finančni okvir. Unija se je v zadnjih letih soočila s številnimi izzivi, ki so močno spodkopali zaupanje med članicami, pa tudi evropejcev v naš skupni evropski projekt. In odgovor na te nove izzive smo v Evropi v zadnjem času uvedli številne nove ukrepe, zlasti na zunanjih mejah, verjetno se boste vsi spomnili, uvedbe sistematične kontrole v bazah podatkov, Evropske mejne obalne straže ter prihajajoči novi informacijski sistemi, kot sta sistem vstopov in izstopov ter ETIAS. A kljub temu zaupanje naših državljanov nismo uspeli povsem povrniti in številne države zato še danes ustrajajo pri nadzoru na notranjih mejah, čeprav vzroki zanje v resnici več ne obstajajo. Namesto sodelovanja prevladuje žal logika izolacionizma po Trumpovskem vzoru in to zlasti v tistih državah, kjer populisti pridobivajo vse večjo podporo ali pa so celo že v vladah in takih je trenutno v Evropski uniji že več kot polovica držav. Zdaj dovolite mi, da na kratko predstavim nekaj poudarkov ali glavne podarke poročila. Namen politike Unije na področju upravljanja z mejami sta predvsem razvoj in pa izvajanje ukrepov za integrirano upravljanje z mejami ter vizumska politika. Ti ukrepi morajo biti vselej jasno definirani in morajo imeti ustrezne varovalke, da se na eni strani zagotavlja ustrezno varovanje meja unije, ter na drugi ohranja prost pretok oseb znotraj unije. Predloga komisije se po mojem mnenju veliko preveč osredotoča ta na varnostni vidik in hkrati ne dovolj na boljše upravljanje z migracijskimi tokovi, vključno z lajšanjem prehajanja meja za dobronamerne potnike, ki ne predstavljajo nobene grožnje varnosti Uniji in pa državam članicam. Vizumska politika, ki jo bomo prav tako financirali iz tega instrumenta, je izjemnega pomena za izmenjavo medkulturnih vezi, praks in izkušenj za turizem in pa širše gospodarstvo. Finančna podpora vizumski politiki je zato ključna za nadaljni razvoj in v poročilu tudi predlagam minimalen delež za njeno financiranje. Vsak cilj uredbe mora biti ustrezno podprt tudi z denarnimi sredstvi, drugače je to zgolj mrtva črka na papirju. Pri izvanju politik in financiranju ukrepov Unije in držav članic je seveda dosledno potreba spoštovati človekove pravice in svoboščine, To je ključnega pomena in temu v poročilu namenjam kar nekaj pozornosti. Zaradi nenehnega uvajanja novih tehnologij, da nimo predlagam dodatno ukrepitev določbe, ki bodo preprečevala kršitve temeljnih pravic glede varovanja osebnih podatkov, zlasti pri ravnanju s tretjimi osebami, podobno predlagam tudi večjo zaščito pred morebitno diskriminacijo ter varovanje ranljivih skupin. Države članice bodo denar iz tega omenjenega instrumenta financirale med drugim za ukrepe na mejah ter tudi nekaterih zunaj Unije, da nimo, ko gre za reševanje in nadzor morja. Tudi v teh primerih, da nimo v akcijah reševanja in iskanja, morajo države članice dosledno spoštovati temeljne človekove pravice in mednarodno pravo, vključno s pravico do prepovedi vračanja. Ustrezne varovalke moramo zato postaviti na mesto in vsakršna kršitev teh pravic bi pomenila resnično hudo in nespremljivo kršitev mednarodnega prava. Iz tega instrumenta bomo lahko v prihodnje še vedno financirali tudi nekatere ukrepe v tako imenovanih hotspot kempih, tudi v primeru zgolj mejnih postopkov, morajo države članice vselej dosledno spoštovati pravice iskalcev mednarodne zaščite, vključno zaščito posebej ranljivih skupin, kot so to tudi otroci. Lajšanje prehajanja meje za dobronamerne potnike, tudi odpiranje zakonitih in varnih poti v Evropo bo bistveno pripomoglo k zmanjšanju migracijskih pritiskov na Unijo, povečanju varnosti ter manj izgubljenih življenj v sredozemlju. V duhu resolucije Evropskega parlamenta bi morala omenjeni instrument zato financirati tudi ukrepe držav, članic za razvoj bodoče evropske scheme humanitarnih vizumov in resnično je čas, da se namesto težko izvedljivih in po mednarodnem pravu spornih rešitev, kot so platforme za izkrcanje, začnemo pogovarjati o dobrih rešitvah. Unija mora res od vseh besed prejeti k dejanjem. Humanitarne vize so zgolj eden izmed možnih odgovorov. In še glede vprašanja izvajanja ukrepov v tretjih državah, v poročilu ostajam zelo previdna. Želim povdariti, da imamo na voljo več mehanizmov in skladov za to vrstne primere. Ukrepi, ki bi se financirali iz tega sklada, bi morali biti zato izredno omejeni. Ob ustreznih varovalkah pa bi moralo biti podobno zelo omejeno tudi financiranje urgentnih ukrepov. In dovolite mi, da za konec še dodam, da je ustrezna kontrola nad izvajanjem tega instrumenta ključna za demokratični nadzor državljanov nad politikami unije in ne zgolj ob umestnem pregledu. Parlament bi zato moral biti deležen tudi, udeležen tudi v postopkih priprave programov, tematskih instrumentov, kot tudi glede sprememb ključnih elementov uredbe preko postopkov delegiranih aktov. In prav tako bi komisija morala bolje v pripravo programa vključiti samo civilno družbo ter ustrezne lokalne in pa regionalne organe. Hvala za pozornost, veselim se nadaljnega sodelovanja s kolegi, s poročevalci v Senci, s komisijo in vam seveda ostajam na voljo za dodatna vprašanja. Thank you very much, Tanya. Mi go. Najlepša hvala, Tanja. Carlos Cuello, prvi poročevalec iz vrst e LS. Najlepša hvala, najprej bi se rad zahvalil Tani Fajon za njeno delo, res bomo z veseljem sodelovali s tabo pri tem zelo pomembnem zakonodajnem dosjeju. Mi bomo seveda predlagali naše predloge sprememb. Na začetku pa bi seveda želel izpostaviti naše glavne pomisleke z tem osnutkom poročila. Ta uredba ne sme predvideti financiranja za nekaj, kar pravzaprav ne obstaja oziroma nečesar, kar bi želeli vzpostaviti. Tanja, mislim, da se s tem strinjaš, kaj ti črtala si vse omembe novih informacijskih sistemov. Praviš, da moramo s tem skladom financirati delovanje obstoječih sistemov. Zanima me, zakaj bi sedaj financirali schemo humanitarnih vizumov, ki jih vsekakor pravno ne moramo usiliti državam članicam. Tudi v parlamentu imamo zelo škoče razprave o tem, vseeno pa si predvidevala v poročilu financiranje, s tem se ne moremo strinjati. Poleg tega, smo tudi za pragmatičen pristop, celovit pristop, ki temelji na globalnih rešitvah. Je pa res, da to še ne pomeni, da bi morali združevati, mešati instrumente za financiranje. To, kar spada v okvir sklada za azil, mora pač ostati v tem skladu. Po drugi strani to, kar je povezano z mejami, mora pač biti tudi v tem skladu. Ne smemo zamejiti meja, to ni dobra zakonodaja in tega tudi ne moremo storiti v okviru finančne uredbe. Tanja, še enkrat najlepša hvala za predstavljeno poročilo in z veseljem bom tudi sodeloval s tabo. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Visti Sen. Za ikar, hvala za besedo. Najprej bi se rad zahvalil Tani za upravljeno delo. Je pa res, da mi popolnoma drugače razmišljamo, kakor poročevalka. Nasplošno lahko povem, da je malo naivno, morda celo neodgovorno, da zmanjšujemo varnostne vidike celotnega sklada ker je pač velika večina tistih, ki prečkajo naše zunanje meje, potniki, ki potujejo v dobri veri in seveda ne ogrožajo varnosti Evropske unije, ampak to ni realnost, kljub temu, da se to sliše veliko krat v našem parlamentu. Ta pristop je po mojem mnenju nerealističen in celo nevaren. Poročevalka v tretjem predlogu spremembe razdružuje nadzor zunanih meja z prostim gibanjem ljudi znotraj Evropske unije, ker je pač izključila besedo predpogoj, precondition. Zakaj ste se odločili za to? To me zanima. Notranja varnost in notranji pretok oseb brez omejitev temelji na varnih zunanih mejah, potem pa še predlog spremembe 23. Tukaj ste izključili možnost, da se instrument uporablja za nabavo carinske naba opreme. S to možnostjo bi seveda spodbudili sodelovanje med agencijami, to je tudi omenila komisija v svojem problemu. Ne vem, zakaj bi bil ta instrument bolj učinkovit. Mislim, da moramo povezovati takšno sodelovanje. Pa še nekaj besed o humanitarnih vizumih, tudi s tem se ne strinjam državam članicam, ne smemo nalagati takšnih obveznosti. In tukaj se popolnoma pridružujem poročevalcu iz Sence e LS. Ne bom pa se spuščal v podrobnosti, moram samo povedati, da je pristop moje politične skupine popolnoma drugačen od pristopa poročevalke. Mislim, da moramo tudi povdariti odkrivanje čezmejnega kriminala. Poleg tega pa je treba tudi spodbujati legitimno potovanje. To sta cilja ki izhajata iz predloga komisije in to mora biti tudi izhodišče za samo poročilo. S tem bi pač potem tudi preprečili morebitne nevarnosti in krožnje. Poleg tega mora ta instrument tudi podpirati tiste ukrepe, ki so povezane s tretjimi državami. To pa pomeni, da s tem ne bi samo spremljali in sledili ter preprečevali uh, nezakonita prehajanja meja, ampak bi s tem lahko tudi spodbujali centre za izkrcavanje, kot je zapisano v sklepih sveta, ki so bili sprijeti tega junija. Sedaj pa še gospa Valero za zelene. Ok, ne bi bila na po. E, Hvala za besedo, upam, da me lahko slišite. Mislim, da se strinjam v veliki meri s poročevalko. Veliko krat podarjamo varnost in migracije, to je že povedala Tanja. Ne strinjam se, da je pristop naiven oziroma celo neodgovoren, kot so dejali določeni poročevalci v senci. Humanitarne vizume moramo vključiti v naše delo. Mi se že kar nekaj časa prizadevamo za vključitev humanitarnih vizumov v tem parlamentu. Seveda delo še poteka in mi bomo seveda o tem kmalo tudi glasovali. Samo poročilo dobro odraža tudi naše stališče. Upam pa, da bomo lahko podali določene predloge sprememb, ki grejo pravzaprav v isto smer kot pa poročilo Tanje Fajon. Mislim, da ne bomo dosegli cilj odprtja vseh notranjih meja, kajti vemo, da se države članice soočajo s številnimi izzivi in sedaj ni neke politične volje, da bi popolnoma odpravile nadzor nad notranjimi mejami. Se pravi, tega cilja s tem poročilom res ne bomo dosegli. Sama mislim, da bodo države članice še kar nekaj časa nadzorovale svoje notranje meje. Sama tudi prihajam iz ene izmed teh držav in jaz sem proti takšnim nadzorom. Je pa res, da se bomo potrudili in bomo poskusili marsikaj odpreti. Moram povedati, da je zapiranje meja naparčen pristop. Pa še to, kar je omenil gospod Vistisen, omenil si nezakonito priseljevanje, illegal migration. To ne obstaja. Nezakonito je nekaj, kar je na vzkrižju z zakonom. Se pravi, treba je uporabljati irregular migrant, ne pa illegal. Res sem upala, da smo dosegli več napredka v naših razpravah. Zdi se, da pa ga vseeno nismo. Tanja bi želela še kaj dodati, oziroma ali bi najprej prisluhnili komisiji. Komisija, izvoli. Čisto na kratko, najprej bi se rad zahvalil, da ste me povabili na to zasedanje. Hvala tudi poročevalki, da je pripravila tako temeljito poročilo. Vem, da je vam vložila ogromno dela. Je pa treba izpostaviti naslednje. Ravnotežje med varnostjo in prehajanje meja. Vsi vemo, da je sedaj več pritiska nad mejami in zato je treba vzpostaviti to ravnoteže, tudi varnost je treba podariti in naš predlog uredbe to tudi zelo dobro naslavlja. Pa še nekaj tehničnih vprašanj. Samo poročilo predlaga več delegiranih aktov. Ampak tukaj potrebujemo hitre postopke in delegirani akti bi lahko marsikaj tudi upočasnili. Potem govorite tudi o povečanju deleže z 75 na 80 odstotkov. Tukaj pač moram povedati, da imamo instrument, kjer imamo največjo stopnjo sofinanciranja v primerjavi z ostalimi instrumenti Evropske unije. 90, 100 odstotkov recimo za izredne razmere, 75 odstotkov recimo 25 odstotkov, kakor pa pri strukturnih skladih. Glede plačil v mestnem pregledu, tu imamo 30 odstotkov, to je previsoka stopnja, to pa tudi pomeni, da številne države članice tega sploh ne bodo mogle uporabljati. To morda ni pomembno za vas, ampak pomembno je, da je mestni pregled v letu 2024 glede na let leto izvajanja v 21, 22 in 23. Glede izplačil pa se bo sklad zaključil v letu 29, se pravi 2023, ni neki umestni pregled, ampak zgodni pregled. Seveda smo se odločili za to leto zaradi pogodb, zaradi obveznosti, ampak glede izplačil je to morda prehitro in 30 odstotkov bi bilo tukaj popolnoma nerealistično. Potem pa še 30 odstotkov za skupno vizumsko politiko razumem vaše argumente, vseeno pa moram povedati, da je področje, ki je povezano z vizumi, najbolj težavno v vseh trenutnih skladih. to pa seveda velja tudi za vse ostale instrumente. Potem pa še blending operation, se pravi mešanje, financiranje, to ste črtali, mislim, da je to samo priložnost, ne pa obveznost. Glede illegal, irregular migration v našem predlogu smo uporabili illegal migration v uh, angliščini, ker je pač to tudi zapisano v sami pogodbi. Zato smo tudi uporabili ta izraz. Potem pa še sodelovanje s tretjimi državami. Tukaj imamo tudi omejen delež, ki pa se ne razlikuje toliko od tega, kar predvideva trenutni instrument. Pomembno pa je, da tukaj upoštevamo dejstvo, da je sodelovanje s tretjimi državami zelo pomembno, tudi za razloge, ki jih je omenila poročevalka. Gre za spodbujanje prehajanja meja, moramo imeti učinkovite tokove in dva odstotka morda res premalo in seveda komisija je vedno proti določenju vrednosti v odstotkih. Okay, thank you very much. Najlepša hvala hočem biti jasen. V pogodbi se sicer to omenja, ampak naše stališče je vedno bilo, da moramo govoriti o irregular migrant in ne o illegal migrant. Kajti, ko stopiš na ozemlje Evropske unije, tako ali tako mora zaprositi za mednarodno zaščito in za azil in potem, če jo ne dobiš, sveda lahko ostaneš in si illegal migrant. To je naše stališče še deset let. Prosim, da me ne prekinješ. To je stališče Evropskega parlamenta. Mi smo vedno ustrajali pri konceptu irregular migration. Prosim, da mi podaš pravne argumente, pravno premislo. Dobro bi bilo, da včasih prisluhneš ostalim poslancem. Ne vem pa, kako lahko eh, s tem stališčem nasprotuješ pogodbi. Če me nisi poslušal, bom ponovil, komisija je dejala to, kar je pa zapisano v pogodbi. Sicer sem komisiji omenil, da se to tudi omenja, ampak naše stališče v Evropskem parlamentu je vedno bilo, da gre za irregular migrants. Upam, da je sedaj to vsem jasno. Dokler smo pri tem odboru, bomo ustrajali pri irregular migrants. Sorry, just in my uh, slight uh, touch of anger there. I... Mal sem se razjezil. Poročevalka, izvolite. There is no one to discuss anymore. I would just shortly, first of all, thank you, Chair. Najprej bi se vsem rada zahvalila. Hvala, da ste tudi pojasnili terminologijo, ki jo uporabljamo v našem odboru. Rada pa bi se zahvalila vsem poročevalcem v senci, pa tudi komisiji za vse pripombe, ki sem se jih tudi zabeležila. Moj poglavitni cilj je, da vzpostavim ravnotežje med varnostjo in med olajšanjem zakonitega potovanja in v svojih najboljših močeh bom tudi našla najboljše kompromisne rešitve. Najlepše hvala. Hvala lepa. Rok za predloge sprememb je 11. december. Tako, sedaj pa točka 11. Spostavitev sklada za notranjo varnost. Poročevalka je gospa Holmajer. Aha, vi jo nadomeščate? Prav, hvala lepa, gospod Beker. Naslednja točka, torej poročilo Monike Holmajer, gospod Beker pa bo prevzel njeno mesto. Hvala za to. Beseda je vaša. Pet minut dobite. Pet minut. Hvala lepa, gospod Becker. Hvala lepa, predsednik. Govoril bom v nemščini, predstavil bom poročilo gospe Holmajer, ki žal ne more biti z nami. Najprej bi rada poročevalka se prisrčno zahvalila komisiji za njen predlog. To je odlična podlaga za nadaljne delo. Sedaj pa glavne točke poročevalke za osnutek poročila o spostavitvi sklada za notranjo varnost. Osnutek poročila vidi povečane dožnosti poročanja Evropske komisije Evropskemu parlamentu, tako da bi tudi rezultati preiskav OLAFA glede nepravilnosti do prevar bili predloženi Evropskemu parlamentu. Poleg tega bi naj tudi letna poročila držav članic bili predloženi svetu in parlamentu prek komisije samodejno kot povzetek in če obe instituciji to želita. So zakonodajalcem morata imeti možnost oceniti ustrezno izvajanje programa. Istočasno bi države članice glede na različne potrebe potrebovale več prožnosti, kar se tiče izkoriščanja sredstev. Zato je sedaj, kar se tiče specifičnih ciljev, vse skupaj rojeno nekoliko drugače. Zvišali bomo nekoliko zgornjo majo za podporo določenim vidikom stroškov in tudi najvišjo mejo za nabavo opreme, nabavo transportnih kapacitet in izgradnjo infrastrukture, ki je varnostno pomembna. Čeprav države članice svoje vsebinske povdarke določajo seveda sami, bo z dvigom stopnje sofinanciranja za naložbe v boj proti kibernetski kriminaliteti in o projekte za boj proti kriminalnim združbam. Dodana spodbuda na 90 odstotkov za ukrepe na tem področju. Poleg tega bi najbolje bolj okrepili pogojevanje. Tako v 13. členu, kar se tiče umestnega pregleda in spustitev druge tranše po črpanju 30 odstotka dodeljenih sredstev. In vse to mora biti vezano z nekaterimi drugimi elementi. Prav tako pa morajo nacionalni parlamenti, oprostite, nacionalni programi, glede na dosegene cilje, kot je to zagotovljeno tudi v letnih poročilih, biti prilagojeni. Pomen sodelovanja s tretjimi državami se upošteva tako, da osnutek poročila tukaj ne predideva kakšnih večjih omejitev v primerjavi s projekte držav članicah. Zato, da bi države članice imele več manjerskega prostora, da bi bilo vse skupaj bolj berljivo. Osnutek poročila predideva izvedbene ukrepe, ki se naj premaknajo v operativni del iz priloge. Da bi lahko pomagali kar se da hitro, učinkovito, bi morali sprejeti ločene delovne programe glede tematskih ciljev. Za boljšo oceno pa je bilo že kar nekaj kazalnikov in intervencijskih ukrepov dopolnjenih. Za zaključek še nekaj besed glede nadaljnega postopka, glede na podobno strukturo finančnih instrumentov na področju notranje politike. Poročevalka predvideva, kolikor se bo le dalo in kolikor bo smiselno, se sporočava o azilnem migracijskem skladu, pa tudi o instrumentu za vizume, se poenotiti glede horizontalnih določb v predlogih komisije. Naprimer, kar se tiče ocen in rokov za poročanje. Poleg tega si želi harmoniziran časovni razpored za obravnavo v odboru. Poročevalka se veseli nadaljnih posvetovanj s poročevalci v senci in si želi slišati njihove pripombe in spobude. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod Becker. Hvala lepa, da nadomeščate gospod Holmajer. To je zelo pomemben doseg. Dobro je, da lahko nadaljujemo. Sedaj pa imenu S in D. Gospa Kenge, prosim. Grazie, eh, Claude, ringrazio il collega per aver... Hvala lepa, Claude. Hvala lepa kolegu za predstavitev poročila Monike Holmajer. Upala sem, da bomo kar se da dobro sodelovali. Varnost zahteva usklajen pristop iz Evrope in vseh držav članic Evropske unije. Gre za odločilno načelo moje skupine, namreč visoka raven varnosti. To se dosega ne le zgolj z nadzornimi ukrepi, temveč tudi s preventivnimi ukrepi. Moji predlogi sprememb, ki jih bom podala v imenu svoje politične skupine SND, bodo usmerjeni na to, da bi izboljšali preventivo za ta sklad, za uporabo sklada in da bi se lotili vzrokov, še prav posebno, kar se tiče radikalizacije. Torej, potrebno je ukrepiti preventivno politiko, še prav posebno za najbolj ogrožene. Poročevalka govori tudi o prožnosti sklada. Tukaj imamo kar precejšen manevrski prostor, kaj se tiče držav članic, kjer se spremajo potem končni ukrepi. Kot skupina smo mnenja, da ta porožno sovpada s preglednostjo in z razdelitvijo virov. Zato mora to tudi zadostiti tem ciljem. Še en pomemben element za našo politično skupino je spoštovanje človekovih pravic. To mora biti temeljni del vsakršnega ukrepa. Kaj to sedaj točno pomeni? Za finančni okvir se lahko uporabijo le sredstva, ki zagotavljajo vzdrževanje minimalnih standardov. Ne sme prihajati do kršitev temeljnih pravic v proračunu skupnosti. Pripričana sem, da bomo v naslednjih tednih prišli do dogovora. Hvala lepa poročevalki. Pripričana sem, kot sem dejala, da bomo dobro sodelovali in da bomo dosegli dober rezultat v prihodnosti. Hvala lepa, Cecil. Koga še imamo? Nikogar drugega ni. Gospod Franc, za zelene, prosim. Depends. Dankeschön, Herr Kollege. Hvala lepa, kolega. Nasplošno gre vse v pravo smer. Moje vprašanje pa je pri tretjem členu. Mi nekaj manjka. Namreč, nenadoma govorimo o ukrepih, namesto o projektih. Moje vprašanje je, zakaj? je tako, zakaj je to bilo popravljeno. In potem 3A, tukaj se cilja na okrepeno sodelovanje policijskih organov držav članicah, imeti pa moramo tematske povdarke. Pri temi financiranje protirasističnih programov pri policiji pa si ne želim tega pustiti tako povšalno. Tukaj bi rad povedal, bolj izredno omenil oblike rasizma, pa tudi razkrivanje nacionalsocialistične zgodovine v Evropi. Želel bi si, da bi policijski organi bili ustrezno usposobljeni, kajti vidimo, da je dan danes to zelo pomembno. Potem pa še nekaj boj proti kibernetskemu kriminalu. To se mi zdi tudi zelo pomembno in moramo spregovoriti tudi o ukrepih za zaščito žvižgačev. Hvala lepa, gospod Franc. Toliko strani poročalcev senci, še kdo drug ne? Komisija. Gospod Beker, še kaj? Ne, hvala. Hvala lepa še enkrat, da ste nadomestili gospod Holmajer. Rok za predloge spremembe je 6. decembr. Kmalo torej. Hvala lepa še enkrat, gospod Becker, za to, da ste nadomestili gospod Holmajer. Zelo smo hvaležni. Tako, sedaj pa bomo preložili točko 12. To je bilo potrebno. To je potrebno. sedaj, to sedaj pomeni, da imamo odmor 10 minut in čez 10 minut nadaljujemo. Kajti 12. točka je predstavljena in to zaradi više sile. Poročevalka je prosila za preložitev, tako da nadaljujemo ob 10. Se opravičujem. So 10 o'clock, colleagues, we reconvene at 10 desetih, kolegice in kolegi. Nadaljujemo ob desetih. Sorry, Okay. Tako, dragi kolegice in kolegi, najnovejše informacije. 13. točka, spostavitev sklada za azilne migracije. Želimo začeti, čakamo pa na Mirjam Dali, ki je koordinatorka tudi v odboru Envi in ravno končuje glasovanje. Tako da prosim, počakajte še nekaj minut, ko bo končala, bo prišla k nam. Se upravičujem, za zamudo. Kot veste, so pomembna glasovanja tudi v drugih odborih, je pa koordinatorka. Pravičilo za zamudo, kmalo bo z nami. Uh, Tako, kolegice in kolegi, hvala za potrpljenje. Hvala lepa Mirjam, hvala lepa, da si prihitela k nam. Hvala lepa za potrpljenje še enkrat, zelo sem hvaležen. Kolegi so zaposleni tudi v drugih odborih, koordinatorji so v drugih odborih. Vesel sem, da ste pokazali potrpljenje, da ste počakali, ker je kolegica glasovala v drugem odboru. Predstavili bomo snutek poročila o spostavitvi sklada za azil in migracije. Kar takoj, Mirjam, dobiš besedo. Prosim. You, Hvala lepa, predsednik, se upravičujem za zamudo. Hvala lepa. Hvala lepa za razumevanje. Malo bom skušala zadihati, preden začnem. Vseeno, bom kar prišla k predstaviti. Ja, vem, to je zelo zahtevno. No, prosim, začnite. Tako. Naj povem, da gre za predstavitev mnenja o vzpostaviti sklada za azil in migracije. To je tudi eden od sektorskih programov za naslednji večletni finančni okvir. Tako, je sedaj boljše? Prav. Izvolite. Hvala lepa kot poročevalka za uredbo spostaviti sklada za azilne migracije v naslednjem večletnem finančnem okviru. Moram reči, da bi rada, da Evropska unija stori to, kar je obljubila. Naj začnem z načelom solidarnosti in deljenja bremena, drugič krepitev in razvoj skupnega azilnega sistema, spostavitev zakonitih kanalov za migracije, potem socialna vključenost in na koncu tudi bolj trajnostna politika na tem področju. Zakonite. Migracije niso nekaj, s čimer se najkvarja samo nekaj držav, kajti prihod beguncev, prosilcev za azil, ekonomskih migrantov, ni samo težava za peščico teh držav, ki so pač na mejah. To je skupni izziv za Evropsko unijo kot celoto in šla bi še dlje, dejala bi, da je to globalni izziv. Namen sklada za azil in migracije, da bomo imeli proračun, ki ga komisija predlaga 10,4 milijarde evrov. To se osredotoča na azil, migracije in izjave priseljevanja. Kot reporčevalka želim zagotoviti, da bodo ta sredstva zadostila tem ciljem. Gre za to, da zagotovimo ustrezno podporo državam članicam, njihovim ukrepom za spopadanje z izjivim priložnostmi, ki jih prinašajo migracije in pa tudi, da izvajajo svoje obveznosti. Prihajam z Malte, smo na poti prosilcev za azil in migrantov, ki pridajo ščovni, se odpravijo na tvegano pot v Evropo in kot maltežanka iz prve roke vem, kaj pomeni za države članice, ko se soočajo z migracijsko krizo. Včasih so prepoščene sami sebi in zato vem, kako pomembno je, da pokažemo solidarnost z drugimi državami članicami, ki so v podobnih razmerah. Ključno za moje poročilo je uvedba najnižjega odstotkovnega deleža, tako pod nacionalnimi programi, kot tudi eh, pod tematskim programom. In vse, kar je v tretjem členu, mislim, da tukaj bi morali imeti vsaj 20 odstotkov sredstv namenjenih temu. Vsi se zavedamo, da države članice imajo rade element prožnosti, kar se tiče dodelovanja sredstev, ampak resnično menim, da prožnost ne bi smela priti na ceno drugih instrumentov. To mora biti povezano z okrepi, ki zagotavljajo pošteno porazdelitev instrumentov med cilji in veliko preglednost, kar se tiče izdatkov EU. Še več, predlagam uvedbo omejitev na 5 odstotkov za omejevanje ukrepov v tretjih državah. Prav tako pa menim, da bi sredstva EU naj okrepila solidarnost in delitev premen med državami članicami in to je tudi predlog sprememb, ki sem jih podala. Prišle, ki v Evropo potrebujejo ustrezno pomoč, dobrodošlico in dostop do učinkovitih poštenih azilnih sistemov. Še prav potrebno tisti s posebnimi potrebami, še prav posebno ločeni in doletni otroki in tisti, ki so bili žrtve spolnega nasilja. Hitro združevanje družin bi morali biti prednostna naloga. Čeprav ta sklad pokriva uredba o splošnih določbah, mislim, da moramo vseeno imeti določene elemente, ki so del te uredbe. Lokalni in regionalni organi sodelujejo s posilci za azil in njihova odločitev, da okrepijo svoje prizadevanja, mora biti nekaj, kar podpiramo. Zato smo predlagali nov člen, da zagotovimo njihovo deležbo. Poleg tega tudi mednarodne organizacije, ki podpirajo različne države članice, pomagajo k učinkovitemu nadzoru pritoka na različnih točkah. Za ustrezen nadzor priseljencev in posilcev za azil moramo vključevati tudi aktivno udeležbo lokalnih in regionalnih organov, ki so pogosto tisti, ki so v vsakodnevnem stiku z resničnostjo na terenu. Prav tako predlagam predlog spremembe k vodni izjavi, tako da bomo znova uvedli integracijo In tako kot izgleda danes, ni dovolj pravih alternativ za tvegane poti ljudi, ki potrebujejo zaščito. Zato predlagam, da bi države članice razmislile o tem, kako bi se soočili s skupnimi izzivi. Delujoč sistem v celoti pa zahteva tudi trajnostno politiko vračanja, ki se izvaja na človeški učinkovit način. Kot EU moramo zavarovati ljudi, ki imajo pravico do mednarodne zaščite, istočasno pa moramo vračati tiste, ki nimajo pravice, da ostanejo v EU. To je prav tako pomembno za dobro delojoč sistem azila in migracij. Odnosi s tretjimi državami bi lahko tudi bili financirani iz tega sklada. Torej, kot sem dejala, na 5 odstotkov bi naj omejili to postavko iz celotnega sklada. Če želimo podpirati ukrepe v odnosu s tretjimi državami in v tretjih državah, mora biti to popolnoma v skladu z EAS in ustreznim instrumentom za financiranje. In zadnja pripomba, naj izpostavim, Evropski parlament je v svoji vlogi so zakonodajalca izvajal svoje dožnosti, da kliče komisijo na odgovornost in je bil do, imel dostop do ustreznih informacij za uporabo sklada, mora to imeti tudi, kar se tiče kazalnikov. da bomo seveda potem lahko pisali poročila in ocene o delovanju tega sklada. Veselim se sedaj, da bom slišala mnenje poročalcev v senci, veselim se, da bom lahko sodelovala z njimi na dober način. Hvala lepa. Zdali. Hvala lepa, gospa Dali. Tako, sedaj pa poročalci v senci. ELS, gospod Koelo, prosim. Thank you, chair. Hvala lepa, predsednik, ker je gospod Lenars na pomembnem glasovanju v odboru za zaposlovanje. Imam čas, da spregovorim v njegovem imenu o poročilu gospe Dali. Gospod Lenar se želi zahvaliti gospe Dali za opravljeno delo do sedaj, še prav posebno za zelo ključoč način, kako je potekalo delo. Nasplošno besedilo ima pozitivne vidike in je dobra podlaga za nadaljne delo. Gospod Lenars se strinja s poročevalko, da bi vključili solidarnost in pošteno delitev odgovornosti med državami članicami. To mora biti cilj sklada. Trenutno nekatere države članice se odmikajo od tega načela. Zdaj tako se zdi. Solidarnost pa je steber našega sistema za azil in migracije. Zato je potrebno to izpostaviti in izpostaviti tudi to kot specifičen cilj sklada. Nadalje, gospod Lenars pozdravlja ključ za razdelitev po nacionalnih programih. Dovolj se moramo posvečati vračanju nezakonitih priseljencev, ker je to pomembno vprašanje. Zato se strinja s poročevalko, da bi imeli 40-stotni delež za boj proti nezakonitemu priseljevanju in priseljevanju za podporo vračanja, kot je to dejala komisija. Komisija je nasplošno predstavila pošten, uravnotežen predlog za porazdelitev sredstev in to ravnovesje moramo ohraniti. Kar se tiče prihodnih izzivov, pa je ključno, da nudimo okvir z dovolj prožnosti. Zato gospod Lenars ne meni, da bi uvedba minimalnih stopen izdatkov pri ciljih sklada bila najboljša pot naprej. Meni, da potrebujemo ciljno financiranje glede na največje potrebe trenutne. Prav tako pozdravlja gospod Lenar s predloge sprememb za financiranje, ki bo zelo strogo urejeno za tretje države. Ampak, ker trenutno raziskujemo možnosti, da bi ukrepili sodelovanje v regiji, ne smemo omejevati to samo na sosednje tretje države. Tudi druge države bi lahko dobile sredstva, če bi to imelo potem pozitivno vpliv na krizo migracij. Pri vseh teh vprašanjih se gospod Lenars veseli plodnega sodelovanja z gospod Dali, ostalimi poročevalci v Senci in vsemi poslankami in poslanci tega odbora. Hvala lepa. Uh, Najlepša hvala, Carlos. Kristina Winberg v imenu skupine EKR, prosim. Tak, ok, tak. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala za te informacije. Kar se tiče zadevnega sklada, prihaja do ogromnega povečanja sredstev in porazdelitev je nekaj kar me zanima. Teh 40 eh, odstotkov vrnjenih eh, ljudi bi morali povečati, glede na to, da veliko eh, ljudi nezakonito vstopi v naše države, zlasti na švedskem, od koder prihajam. Zagotoviti moramo več podpore za vračanje. Enako velja tudi za zakonite poti v eh, naše države. Zagotoviti moramo takšne eh, zakonite migracije, imamo celo vrsto direktiv, imamo kvote za migrante in begunce in tako naprej. Integracija je še eno pomembno vprašanje. Sklad lahko okrepimo na tem področju in zagotovimo integracijo tistih, ki pridejo v eh, Unijo. Hvala. Uh, Mislim, da z nami ni drugih poročevalcev v senci. Želi še kdo besedo? Ne. Cecil, izvoli. Cecil Kenge. Grazie, e, uh, Najlepša hvala za besedo. Rada bi se zahvalila Mirjam za predstavitev tega sklada, ki je izjemno pomemben. Dovolite mi, da izpostavim nekaj prioritet. Trenutno stanje je zapleteno. V nekaterih državah članicah se ne osredotočajo na vključevanje v družbo, ne zagotavljajo ustreznih sredstev za vključevanje v družbo, ampak raje režejo sredstva na tem področju. Proračunski rezi v državah članicah se ne bi smeli dogajati, dati moramo sredstva na voljo organizacijam, ki se ukvarjajo z vključevanjem če bomo sredstvo namenili zgolj državam, eh, bomo s tem eh, poslabšali situacijo. To je treba izpostaviti zaradi razmeru v nekaterih državah članicah, dobre prakse, ki so bile oblikovane, sedaj počasi izginjajo. Zdi se mi, da se torej situacija slabša in eh, ta trend je treba obrniti. Še nekaj v zvezi s politiko vračanja. Prav ljudi lahko vračamo, ampak na dostojanstven način. ne, ne moremo vračati ljudi v države, odkuder so pobegnili. Ne moremo preprosto pozabiti na stanje v njihovi domači državi. Potrebujemo eh, ustrezne ukrepe in strategijo tako za države gostiteljice, kot tudi države izvora. To je treba izpostaviti, tako bomo lahko delali v dobri smeri. Še nekaj bi izpostavila, Na politiko vključevanja v družbo pogosto gledamo kot na varnostno vprašanje in eh, s tem se ukvarjajo ministrstva za notranje zadeve v naših državah. A ne bi raje pozvali eh, komisijo, da oblikuje neko delek, ki se ukvarja z upravljanjem eh, sredstvi in z integracijsko politiko? Hvala, Cecil. Mirjam, izvoli. Rok za oddajo predlogov sprememb pa je šesti. Izvoli, Mirjam. And... Najlepša hvala poročevalcem v Senci, hvala kolegom in kolegicam za komentarje in sodelovanje v razpravi. Rada bi izpostavila dvoje. Najprej Dublinska uredba in 17. člen. 17. člen tega sklada odraža predlog komisije, ampak po mojem mnenju, moramo oblikovati predloge sprememb, ki odražajo stališče parlamenta in eh, prosila bom poročevalce v senci, da so podpišejo te predloge sprememb. In na to še vprašanje priloge. Pripravili smo več predlogov sprememb za priloge, tako da bi odrazili uh, naša stališča. Priloge so v sami srčiki te uredbe uh, in če bo vsebina prilog ustrezna, potem bomo dobili uredbo, ki bo dobra. Hvala še enkrat za sodelovanje. Eh, nadejam pa se na dobrega sodelovanja tudi v prihodnosti. Rok za vdajo eh, predlogu sprem pa je 11. december. Kdo prosi za besedo? Komisija na no, oglasovanje nas čaka, tako da prosim na kratko. Že nekaj časa sem tukaj le mahal, ampak me niste videli. Na kratko torej. Najprej bi se rad zahvalil eh, vsem za ogromno dela, ki ste ga vložili v eh, to poročilo. Solidarnost je v predlogu komisije, je v vseh ciljih. Biti moramo eh, previdni, kar se tiče solidarnosti kot dodatnega cilja. To ne sme biti prazen cilj. Premestitve in preselitve to bo del tematskega instrumenta in zato si bomo resnično prizadevali. Zakaj? Zato, ker se bodo kategorije za premestitve in preselitve spremenile, tako da ne morejo biti del uh, stalnega uh, programa, morajo biti del tematskega instrumenta. Veliko že delamo, kar se tiče pravega izvajanja internih komponent, potrebujemo eksterno komponento za. Eh, ponovno naselitev, za eh, reforme v tretjih državah. To so skupni cilji za vse v tej dvorani, tako da potrebujemo verjetno več kot pet odstotkov. In še naslednja stvar, gospod predsednik. Predlogi pragov in povečanje stopnje sofinanciranja eh, gredo morda vsega. Eh, predaleč, imamo možnost 100 odstotkov, 90 odstotkov in 75 odstotkov. In še zadnja stvar, in to je minimalni odstotek 20-20-20. Eh, gospod Koelju je dejal, da se bodo potrebe spreminjale eh, tekom let, niso enake od države članice do države članice, od cilja do cilja, tako da 20 odstotkov povsod verjetno ni dobra odločitev. Hvala, hvala Mirjam in našim poročevalcem v senci za njihovo delo. Sedaj pa nas čaka glasovanje, kolegi in kolegice. Začeli bomo eh, s ponovno rabo informacij javnega sektorja. Poročevalec gospod Korao se nam je ravno kar pridružil. Želite besedo? Ne. Potem pa bomo glasovali. Glasujemo elektronsko. Kolegi in kolegice, prosim, dvignite roko, če nimate elektronske kartice. Wow. Še kdo? No, se mi je kar zdelo, da je danes eden od tistih dnev. Kam pa ste dali kartico? A ste jo imeli v odboru MV? A je ostala tam? Birgit, kje je tvoja kartica? No, prav. Kar povejte, če je nimate, tako da bomo zabeležili vaše glasove. Še kdo? Ne potem pa bomo glasovali za dve kolegici, pa bomo zapisali uh, njuno glasovanje. Predlog sprememb je 12, glasujemo. Še vedno glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 41, glasujemo. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. 44 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 45 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 46 glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Predlog spremembe 7 glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Predlog spremembe 50 glasujemo. 50, 51, 8, 53, 54, 56, ki so identični. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeti so. Predlog sprejembe 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sprejembe 55. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 61. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 65. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 66. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 67. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predosprememba 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 71 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 72. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 73. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 74. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 75 glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 76 glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Vodne izjave 13 glasujemo. Konec glasovanja. Spred 14 glasujemo. Kdo je za? Se upravičujem, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog sremembe 22. Ne se upravičujem, pravi predsednik. Pred, eh, predlog sremembe 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 23. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 24 glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjen. 25 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 26 in 27, ki sta identična, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta sta. Predlog spremembe 28, glasujemo. Konec glasovanja. Sem vrnjen. 29, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 30, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen preglasujem 32, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 4 in 35 sta enaka, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sprememb je 36, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 38. Glasujemo. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. 39. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet 40, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet in pa še glasovanje o besedilu z izglasovanimi spremembami, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 34 glasov za, 2 proti in nobenih vzdržanih glasov, čestitke. Poročevalcu sedaj pa pravice interseksualnih oseb, resolucija in pa vprašanje za ustni odgovor za komisijo in svet. 19. novembra so to potrdili koordinatori in 20. predstavili odboru. Vprašanje bomo predstavili konferenci predsednikov v skladu s pravilom 128 za obravnavo na plenarnem zasedanju. Čaka nas enkratno glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 30 za, 7 proti, do menega vzdržanega glasu. Toliko. za danes. Hvala za vašo potrpežljivost. Sedaj pa nadaljujemo s stankom. Čaka nas 16. točka na dnevnem redu, gre za poročilo o razrešnici. Če zapuščate dvorano, to prosim storite tiho. Okay, colleagues, um, we're going to proceed with the agenda. Kolegi in kolegice, nadaljevali bomo po dnevnem redu. Če zapuščate dvorano, potem vas prosim, da to naredite tiho. Hvala. Čakajo nas točke 16 do 26, gre za razrešnico za proračun v zvezi z izvajanjem proračuna v vrsti agenci. Besedo bom predal poročevalcu za 11 mnen odbora Libe, ki se nanašajo na agencije PNZ in EDPS. Če zapuščate dvorano, kolegi, to prosim naredite tiho, tako da bo lahko poročevalec gospod Franc podal svojo predstavitev. Gospod Franc, izvolite, beseda je sedaj vaša. Danke, ja, kolegi. Hvala za besedo, drage kolegice in dragi kolegi. Tudi tukaj sem se navezal na zaključke Evropskega računskega sodišča. Ti zaključki so pozitivni in sem jih tukaj tudi v svojih poročilih izpostavil. Vemo pa, da prihaja do določenih pomankljivosti, zlasti glede javnih razpisov. To se je skazalo tudi pri Evropskem nadzorniku za varovanje podatkov. V letu 2017 so se recimo ocenjevali samo določeni deli v njegovih zaključnih računih. EASO pa je edina decentralizirana evropska agencija in Evropsko računsko sodišče tudi ni predlagal razrešnice za to agencijo. Tudi v letu 2016 ni bilo razrešnice za EASO. zaradi različnih pomankljivosti pri upravljanju, pri zaposlovanju. Poleg tega pa je računsko sodišče dejalo, da je več kot 10 odstotkov vseh izplačil EASA neustrezno, kljub temu, da se je agencija potrudila tudi na področju zaposlovanja novega ga osebje. In res me zanima, ali boste danes predlagali razrešnico EASA. Glede Frontexa, Frontex dobro upravlja, ampak vseeno srednje ročno načrtovanje ne deluje najbolje. Frontex je zabeležil določene proračunske primenkljaje od leta 2014 smo zabeležili tudi določene probleme glede sofinanciranja, potem pa še nekaj deset o spoštovanju temeljnih pravic. Moram povedati, da ni dovolj osebja, poleg tega tudi ni dovolj finančnih zmogljivosti. Frontex je še vedno agencija za zunanje meje brez tega, da bi tudi okrepil celovit nadzor nad zunanjih mejah. Ne nazadnje moramo omeniti tudi neenako zastopništvo med spolom v upravnih organih. Samo 11 od 60 članov recimo je ženskega spola. Se pravi, to uravnotežje je treba izboljšati. Poleg tega je treba tudi omeniti, da pri javnih razpisih Frontex ni najbolj pregleden, odvisen je od treh zunanjih naročnikov in če recimo ene dobavi upreme, potem to lahko pomeni določene probleme za samo agencijo. Mislim, da obstaja tudi hud varnostni problem, zlasti glede sodelovanja s tretjimi državami. Dragi kolegi, drage kolegice, upam, da bomo skupaj lahko oblikovali dobro mnenje. Franz, um... Hvala, gospod Franc. Nimam seznama poročavcev v senci ali pač, se upravičujem. No, pa dajmo besedo poročevalcem v senci v zvezi z različnimi razrešnicami za različne agencije. Roberta Mecola v imenu e LS. Najlepša hvala, Klod, hvala, gospod predsednik, rada bi se zahvalila poročevalcu gospodu Francu za oblikovanje teh enajstih eh, mnen o razrešnicah za 2017. Vsa mnenja so dobra podlaga za pogajanja o teh dosjejih naša skupina podpira večino elementov, ki so bili vključeni v ta mnenja, odražajo namreč eh, finančno stanje agencije na področju pravosodja in notranjih zadev. Popolnoma se strinjamo s poročevalcem, ki poziva k večji meri preglednosti in eh, informacij o eh, delovnih mestih v agencijah, to podpiramo. Imamo pa nekaj pomislekov glede drugih točk, ki so bile uh, vključene v posamična mnenja. Kar se tiče splošnega proračuna Evropske unije, poročevalec poziva države članice, da predstavijo uh, naravo vsot eh, v letnih uh, računih v uh, nacionalnih uh, programih, kljub temu, da je trenutna praksa usklajena uh, Eh, spravili za poročanje. To je pomembna stvar, ki jo moramo izpostaviti kolegom, ki se pogajajo o novi uredbi za iste sklade za 2021-2027. Nismo pa pripričani, če bi to moralo biti del mnenja o razrešnici, ki ga pripravi ta odbor. Sploh zato, ker je bil parlament eh, sozakonodajalec pri pogajanjih o trenutni uredbi za te eh, sklade. Enako velja za Eurojust, tukaj imamo odprto priporočilo računskemu sodišču, da ne razmisli o vlogi in odgovornosti direktorja in kolegija Eurojusta. To je vprašanje onkraj eh, pristojnosti agencije. Kar se tiče Frontexa, je eh, neravnoteže eh, zastopanosti spolov rezultat odločitev držav članic, ne agencije. Sredstva za uradnika za temeljne pravice so se povečala tekom let, več moramo še narediti, to je jasno, ampak obene moramo izpostaviti pozitivne odločitve agencije, eh, k čemu je pozival ta odbor in ta parlament v eh, mnenju o razrešnici. Europol sklice na eh, interno enoto za posredovanje informacij niso relevantni, ne smemo dvomiti v pravno podlago za delovanje te enote. Eulisa. Poročevalec izpostavlja, uh, Zunanje sodelavce za projekte IKT, gre za pomankanje virov, eh, takšne stvari, eh, takšne stvari ne smemo vključevati v mnenje o razrešnici. Tudi druge zadeve niso relevantne za razrešnice. Naprimer, opis dela v EDPS na operativni ravni, mandat agencije za temeljne pravice in pa uh, eh, eh, uh, učni načrt za CEPOL. To bi lahko podprli, ampak zgolj v primernih dosegih, ne pa v tem kontekstu razprave o razrešnicah. Nadejamo se natančnega poročila računskega sodišča o posamičnih eh, agencijah, tako da bomo lahko spremljali nadaljne uh, Eh, odločitve na področju pravosodja in notranjih zadev. Veselimo se sodelovanja s poročevalcem in poročevalcem v senci v nadaljnih tednih in mesecih. Hvala. Hvala, Roberto, v imenu Eles. Katerina Kiniči v imenu eh, socialistov in demokratov. Najlepša hvala. Hvala, gospod predsednik. Rada bi se zahvalila Romeju Francu za opravljeno delo pri pripravi teh mnen o razrešnicah. V bistvu se večinoma strinjamo s poročevalcem. Pri nekaterih agencijah na področju pravosodja in notranjih eh, zadev je treba izpostaviti velike izzive, s katerimi se soočajo te eh, agencije. Varnost, migracije, temeljne pravice. Vse te teme so med sabo povezane in zato je treba poskrbeti za ustrezno koordinacijo med njimi. prejšnja govornica je eh, že govorila o svojih eh, stališčih, sedaj pa bom nekaj komentarjev predstavila tudi eh, sama. Najprej bi se rada dotaknila Eurojusta, ki je pomemben deležnik na področju pravosodja. V prihodnosti bo Evropsko javno toživstvo prav tako sodelovalo pri boju proti čezmejnemu kriminalu. Upravna struktura Eurojusta je racionalnejša, sprejeta je bila nova uredba. Pomembno je, da mnenje odraža to izboljšanje pri upravljanju agencije. Na to Eulisa, kolegica je o tem že govorila. Dejstvo je, da to agencijo čakajo novi izzivi, kar se tiče eh, povezanosti kompleksnih podatkovnih baz. Ta tema je vedno pomembnejša. Zaskrbljena sem zaradi mnenja računskega sodišča glede eh, sodelovanja z zunanjimi sodelavci za projekte IKT pri občutljivih sektorjih bi se morali temu izogniti. Se pa strinjam eh, s komentarjem eh, Roberte eh, Mecole, pomankanje zaposlenih je tisto, ki je privedlo do eksternalizacije takšnih projektov. Pri JASU so bili izpostavljeni določeni problemi pri upravljanju z računi. To je izpostavil, to je izpostavil računsko sodišče. Eh, upoštevati pa je treba dva vidika pri EASO. Biti moramo previdni, ko sprejemamo eh, odločitve. Agencija je po mojem mnenju na pravi poti, glede na težave, s katerimi se soočajo. Imenovan je bil eh, novi začasni izvršni direktor, to je dobro novi management je sprejel več eh, zavez v zvezi z reševanjem problematike, ki jo je izpostavilo eh, računsko sodišče in v zvezi z zagotavljanjem internega nadzora. Mislim, da je agencija torej na pravi poti, eh, da poskuša reševati te težave in to je treba upoštevati, ko oblikujemo naše mnenje o razrešnici. Sama bom naredila vse, zato da bomo dobro sodelovali s poročevalcem in brez dvoma bomo dobro sodelovali tudi s poročevalci eh, v senci. Toliko z moje strani in eh, se upravičujem za kašljanje, pravi govornica. Najlepša hvala, Katarina. To so vsi poročevalci v senci, ki so v dvorani. Želi še kdo drug besedo? Ne. Udeležil sem se sestanka z agencijami na področju pravosodja in notranjih zadev. To je edini takšen sestanek. Veliko aktivnih eh, agencij imamo v okviru PNZ in zanimivo je bilo prisluhniti eh, njihovim stališčem, ki odražajo splošno stališče, ki so ga izpostavili gospod Franc, gospa Mecola in gospa Kiniči. Cenijo podporo, cenijo aktivne člane in članice odbora Libe, ki jih podpirajo. Dovolite mi, da se dotaknem nekaterih elementov v svezi z razrešnicami, v svezi s tem, kar so povedali eh, naši tri kolegi. Kar se tiče Eurojusta, je eh, res, da imajo sorazmerno gledano precej nizek proračun v primerjavi z drugimi agencami. Ampak dejstvo je, da bodo imeli nekakšno tožilsko vlogo, ko eh, Europol in drugi opravijo eh, svoje preiskave. Tako da je logično, da eh, imajo nek razumen proračun. O tem se je treba pogovarjati. Ta predstavitev je bila podana in Katarina, tebi sem želel povedati, da smo o tem razpravljali na sestanku z agencijami Evropske unije, agencijami na področju pravosodja in notranjih zadev na to reforme v EAS-u, ne glede na to, eh, kako poteka preiskava OLAF-a. Eh, gospod Franc se je odeležil tega sestanka, brez dvoma eh, bo sledil razvoju dogodkov. Kot ste dejali, se reforme izvajajo, izvedli so nekaj dobrih reform. Ta agencija pa je izjemno pomembna v tem trenutku. Gospa Mecola in kolegi prav tako natančno spremljajo razvoj dogodkov. Prosim, da to počnete še naprej. Kot je dejala gospa Kiniči, moramo biti previdni. Še nekaj eh, drugih komentarjev je bilo podanih na tem sestanku. Pripravil bom informacijski dokument za vas, gospod eh, Franc, morda vam bo to pomagalo. Ampak v vsakem primeru agencije eh, cenijo naše delo. Noben drug odbor eh, nima. Eh, pred sabo toliko agencij in to je dejstvo. Hvala še enkrat za vaše delo pri oblikovanju teh mnenj o razrešnicah. Še kdo, gospod Franc, želite skleniti razpravo? Izvolite, ne? Ja, jih danke mojim kolegom. Najlepša hvala vsem kolegicam in kolegom za vse njihove komentarje in prispevke in seveda z vsemi bom tudi z velikim sodelovanjem, veseljem sodeloval. Najlepša hvala, prosim, da do 6. decembra predložite tudi vse predloge sprememb, sedaj se lahko lotimo 27. točke, kjer bomo slišali predstavitev osnutka mnenja o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč IPA 3. Bodil Valero je pripravljalka mnenja. Ko se nam pridruži, se bomo lahko tudi dejansko lotili naslednje vsebinske točke. Okay, I thought I was very early. Sem mislila, da sem bila zelo zgodnja. Deset čez enajsto naj bi začeli, ja, se vem, ampak malo smo pospešili z delom. Zadnjo točko smo zelo hitro končali, se te mora malo upravičiti. Ampak ali si pripravljena? Seveda sem, seveda. Upam, da imam seveda pred sabo vse dokumente, kot sem že dejal nekaj nam boš povedala o osnutku mnenja o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč, govorila pa bom v švedščini. Izvoli. Hvala za besedo. Govorimo o IPA tri, o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pristopno pomoč v prilogi. Imamo Islandijo, Kosovo, Turčijo, Črnogoro, nekdanjo Jugoslavansko republiko Makedonijo, Turčijo, pa še ostale države, ki so upravičene do te predpristopne pomoči. IPA-3 je seveda sestavni del celotne strategije za zahodni Balkani. Tukaj moramo seveda tudi poštevati razvoj dogodkov v povezavi z Turčijo. IPA-3 mora biti tudi usklajena z IPA-2, se pravi države kandidatke je treba pripraviti na pristop. Moramo pa seveda upoštevati še nove politike Evropske unije, recimo podnebno politiko, pa tudi politiko na področju priseljevanja, kjer je povdarek na bolj varni Evropski uniji. Moje shodišče pa je bilo, da se izognemo podvajanju z ostalimi viri financiranja. Recimo, pri priseljevanju prihaja do določenega prekrivanja glede na razpoložljiva sredstva. Upali smo, da bomo s tem seveda ukrepili tudi varnost zunanih meja in zakonito priseljevanje. Je pa res, da imamo še ostale sklade, sklad za azil, potem pa imamo tudi okrepljen sklad za notranjo varnost. Ta sredstva, ki naj bi bila namenjena predpristopni pomoči, se pravi socialni koheziji, ta denar bi se moral omejiti na to in ne toliko na nadzor zunanih meja in na varnost. Zato bi predlagala, da se to enostavno umakne iz samega besedila in da se bolj osredotočimo na okrepitev različnih načel, recimo demokracije, vladavine, prava, temeljnih pravic in svoboščin, približevanje nacionalne zakonodaje pravu Evropske unije. Mislim, da moramo tudi okrepiti socialno varstvo in integracijo. Pa tudi čezmejno sodelovanje. To je, po mojem mnenju, glavni namen predpristopne pomoči. In v tem duhu sem tudi predlagala določene predloge sprememb. Mislim, da je preveč povdarka na nadzoru meja in na migracijah, zato sem hodila tudi spostaviti ostale ključne elemente, ki sem jih pravkar omenila. Treba je tudi omeniti romsko skupnost, se pravi ostale ranljive družbene skupine. V teh državah hočemo okrepiti samo družbo in to lahko seveda storimo s predpristopno pomočjo. Treba je tudi okrepiti gospodarsko rast v teh državah s pomočjo socialne kohezije. Namen te pomoči je, da bodo te države bolje spoštovale naše vrednote v Evropski uniji. Čisto na koncu pa sem hotela počrpati še naložbe v mlade. Treba je okrepiti izobraževanje in usposabljanje ter zakoviti vzajemno priznavanje diplom. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa bom dal besedo še ko speha spetovi. Hvala za besedo. Popolnoma se strinjam s poročevalko. Mislim, da je zelo pomembno, da se IPA 3 uporabi ločeno od ostalih instrumentov v okviru novega večletnega finančnega okvira in da se bo uporabljal od leta 2021 naprej. Kajti predpristopna pomoč pomaga državam kandidatkam na njihovi poti do pristopa. Vsi vemo, da je ta napredek postopen, moramo jim zagotoviti strokovno znanje, nove spretnosti, spodbujati socialno kohezijo in sodelovanje. Pri tem pa so zelo pomembni čezmejni programi, programi čezmejnega sodelovanja. ki so tudi predpogoj za dobre sosedske odnose. To je seveda tudi zelo pomembno v povezavi z Zahodnim Balkanom in v povezavi z našim dialogom s Turčijo. Res se veselim sodelovanja s poročevalko. Poročevalka se je res zelo potrudila, najlepša hvala. Kaže, da je to vse, poročevalka bi želela še kaj dodati. Ne gospod Nač. Izvoli. Hvala za besedo v imenu gospoda Šogarja. Bi pač želel nekaj povedati. Stališče Elise je naslednje. Pred pristop na pomoč je seveda veliko gonilo za preobrazbo in za demokracijo v teh državah, kajti predstavlja veliko finančno spodbudo, pa tudi, ker imamo učinkovit nadzor nad šengenskimi merili. Lahko tudi povem, da je bila do sedaj Evropska unija veliko bolj učinkovita v času predpristopa, kakor pa v času pristopa. Naše izkušnje so tudi pokazale, da so vse reforme, recimo na področju pravosodja, privedle do tega, da smo res zabeležili ogromno stopnjo preobrazbe v teh državah kandidatkah. In prav zato mora Evropska unija države kandidatke podpirati tudi na finančni ravni gospod Šogl tudi pozdravlja podarek na demokraciji, spoštovanju temeljnih pravic, neodvisnost, pravosodja in spodbujanje civilne družbe ter boj proti korupciji in boj proti organiziranemu kriminalu. Vse je treba tudi povezati z temeljnimi vrednotami Evropske unije in zato bi mi želeli tudi pogojevati predpristopno pomoč s tem, da lahko komisija začasno prekine predpristopno pomoč državi kandidatki, če pač ta dotična država kandidatka ne izpolnjuje svojih zavez, ki izhajajo iz sporazumov, ki jih je sklenila z Evropsko unijo. To je zlasti pomembno zaradi nedavne zgodovine na Zahodnem Balkanu in zato je treba sprejeti ukrepe za spravo, za spoštovanje pravic manjšin, za spodbujanje dobrih sosedskih odnosov in za regionalno integracijo. Ne moremo pa se strinjati s poročevalko, da bi zmanjšali financiranje za varnost in za nadzor notranjih meja, ker pač recimo drugi skladi že recimo zagotavljajo sredstva, njimi je recimo sklad za notranjo varnost. Ne, s tem se ne strinjamo. Sicer je res, da lahko ti skladi pokrivajo določena področja, ampak njihov namen je, da se ta pomoč zagotovi državam članicam in ne kandidatkam. Moram pa povedati, da smo za varovalke, da ne pride do finančnega prikrivanja in podvajanja z drugimi besedami, da iz istih finančnih inštrumentov nikoli ne bi financirali dvakrat recimo določenih projektov. Najlepša hvala, gospod Nač, da ste predstavili tudi mnenje poročevalca v senci iz vaše politične stranke gospa Jurika, ali bi želeli še vi kaj povedati? Seveda, če je možno, hotela sem samo nekaj povedati, kajti prej sem bila na sestanku o Zahodnem Balkanu. Imeli smo razpravo o uporabi in o črpanju teh skladov sama sem ugotovila, da imamo ogromno skladov tudi znotraj IPE, zlasti za odpravo revščine in recimo te države kandidatke niso najbolje črpale vseh teh sredstev in iz akademskega zornega kota bi bilo res dobro proučiti, zakaj te države kandidatke ne črpajo zadostno za sredstva, ki so jim na voljo. Sama mislim, da jim moramo tukaj bolj konkretno pomagati. Recimo, mi jim ponudimo več denarja, ampak tega denarja ne porabijo, problem pa se ne razreši. Se veste, tudi včasih države članice Evropske unije ne znajo najbolje črpati evropskih sredstev. Z izmenjavo najboljših praks pa bi jim lahko pomagali. Lahko bi jim recimo tudi predlagali določene svežnje za črpanje sredstev recimo pri revščini in pri temeljnih pravicah sem jim lahko podala konkretne predloge, recimo za boj proti trgovanju z ljudmi. Mislim, da moramo biti bolj konkretni. Se pa tudi strinjam s poročevalcem Zenci iz Evropske ljudske stranke. Čudovito, dal bom besedo še poročevalki, še prej pa komisiji. Hvala za besedo, hvala, da ste me povabili na vaše zasedanje. Mi pozdravljamo pripravo mnenja. Mnenje govori o tem, da je IPA-3 dolgoročna naložba za Zahodni Balkan in za Turčijo. Razumem tudi, da češ okrepiti pomoč zase na področju socialne varnosti, vključenosti in zaščite ranljivih skupin. Strinjam se, to so prioritetna področja tudi za komisijo in v sami uredbi boste videli, da je komisija oblikovala tematske prioritete. To smo seveda storili v prilogah. Potem pa imamo tudi splošni cilj A, vladavina prava. V okviru tega cilja boste tudi videli, da pokrivamo recimo mednarodno zaščito, enake priložnosti ter zaščito migrantov. Potem pa v prilogi v cilju D imamo tudi določene tematske sklope, ki pokrivajo vaše predloge, zlasti na področju socialnega varstva. Se pa strinjam, smo proti prekrivanju in podvajanju financiranja. Komisija mora v celotnem večletnem finančnem okviru zagotoviti, da ne bo prišlo do prekrivanja. Komisija je tudi napisala poseben dopis, zlasti na področju migracij, to je nek tehnični dokument, ki smo ga posredovali ostalim odborom, pa tudi svetu in ga lahko tudi pošljem. Se pa seveda veselim sodelovanja z vami. Najlepša hvala tudi predstavniku komisije in na koncu bom dal besedo še poročevalki. Najlepša hvala za vse komentarje veselim se vaših predlogov, sprememb. Nekaj jih bom prejela, potem pa moram tudi povedati, da sem z veseljem prisluhnila tudi komisiji. Do 3. decembra, do 5. popovdani, prosim, pošljite vse predloge sprememb, potem se bomo o njih tudi pogovarjali. Glasovanje v odboru pa bo potekalo 10. januarja. No, to je tako sedaj predvideno v našem koledarju. Najlepša hvala, dragi kolegi, sedaj pa se lahko lotimo naslednje točke na dnevnem redu. Čakamo na Petra Nider Müllerja, ki nam bo nekaj povedal o Evropski agenciji za azil. prav kar se mi sporočili, da si bomo vzeli desetminutni odmor, kajti moramo počakati na poročevalce. Vse vem, malo neugodno je, ampak moramo počakati tudi na poročevalce, ki danes recimo govorijo tudi v ostalih odborih. Ampak Peter se nam bo kmalo pridružil poleg tega pa uh, imamo na voljo dovolj časa, tako da desetminutni odmor ne bo katastrofičen. Dear colleagues, thank you for your patience. We can begin on point 28. Dragi kolegi, sedaj bomo nadaljevali se našo razpravo. Točka 28, Evropska agencija za azil. Peter Niedermüller nam bo predstavil osnutek posodobljenega mandata o agenciji za azil. Sicer bi morali govoriti v običajnih okoliščinah o osnutku poročila, ampak treba je bilo ponovno spostaviti vse postopkovne korake, kajti gre za nek postopek brez primere. Treba je namreč povedati, da smo mi že leta 2016 sprejeli mandat, poleg tega pa so potekala tudi medinstitucionalna pogajanja, ki so se zaključila v letu 2017 poročevalec je v imenu Evropskega parlamenta že poslal pismo komisiji in avstrijskemu veleposlaniku, v katerem je še enkrat povdaril, da parlament tukaj ustraja pri svojem začasnem sporazumu in tudi prosi, Vse so zakonodajalce, da čim prej zaključijo celotni postopek. Pripričan sem, da nam bo Peter povedal vse, kar se dogaja s tem zakonodajnim dosjejem. Izvoli. Hvala za besedo. Omenil si že, da ima ta zakonodajni doseže zelo dolgo zgodovino. Omenil si tudi, da je bil sprejet začasni politični sporazum v času maltežkega predsedovanja, se pravi junija. Potem pa kar nekaj časa ni bilo ničesar, septembra 2018 pa je komisija v okviru istega postopka uh, predstavila nov predlog in to je sicer brez primere. Treba je namreč povedati, da je komisija predložila predlog skladno z isto številko postopka, kljub temu, da je Evropski parlament že sprejel svoj mandat. Parlament je moral potem tudi premustiti številne postopkovne ovire in morali smo pravzaprav delati na robu našega notranjega poslovnika, tako da smo se lahko odzvali na nov predlog komisije. Prej smo še povedali, da je bil začasni dogovor, sklenjen v letu 2017, potem je bilo vse prenovljeno, imamo nove uvodne izjave in novo besedilo je sedaj že pripravljeno na sprejetje, sicer marsikaj v ogladih oglepajih, ampak komisija je sedaj podala nov predlog in s tem je odprla celotni zakonodajni akt. Sam mislim, da prenovljen predlog komisije ne bo zbližal uh, obeh sozakonodajalcev in mislim, da ne bomo sprijeli tega zakonodajnega akta v tem sklicu Evropskega parlamenta. Prepričan sem, da bo vse odvisno od napredka pri ostalih zakonodajnih dosjejih, ki tudi niso povezani z samim azilnim svežnjem. Začasni okvir, začasni sporazum, ki je bil sklenjen v času malteškega predsedovanja mora biti edino izhodišče za naše delo. Poleg tega pa tudi mislim, da moramo nadaljevati z tehničnim delom, tako da bomo lahko tudi zaključili delo v zvezi z besedilom v oglatih oklepajih. In upam, da bomo potem lahko tudi sprejeli celotno besedilo. Komisija sicer v svojem obrazložitvenem memorandumu pravi, da ni spremenila prvotnega besedila, ampak po našem preučevanju je to storila. Še bolj pomembno pa je, da je prenovljen predlog necelovit. Če bosta so zakonodajalca sprejela ta predlog, pa to še ni dovolj komisija zahteva, nov postopek za zagotavljanje operativne in tehnične pomoči, poleg tega pa zahteva tudi nove določbe v zvezi z varstvom podatkov. Mislim, da je ta prenovljen predlog nekaj, kar ne bo privedlo do sklenitve celotnega zakonodajnega akta iz vseh teh razlogov bi želel povedati, da je predlog komisije velik premik glasi glede delovanja same agencije. Vsi pa vemo, da jo je nujno spostaviti čim prej in takšen političen preobrat bo ogrozil delovanje te agencije. Ne nazadnje pa moram povedati, da je bila to tudi politična odločitev obeh so zakonodajalcev in res sem presenečen, zakaj komisija še vedno ustraja pri predložitvi novega, prenovljenega predloga. Na koncu pa moram povedati, da je začasni sporazum sklenjen v času malteškega predsedovanja edino shodišče, hočem tudi povedati, da se mora tudi nadaljevati tehnično delo v zvezi z besedilom v oglatih oklepajih. Imeli pa smo tudi danes jutraj kratki sestanek s samim komisarjem, pa tudi z avstrijskim predsedstvom in upam, da bomo našli neke sprejemljive rešitve za vse hvala, Peter, hvala, da si nam povedal, kaj se dogaja v zvezi z posodobljenim mandatom Carlos Cuejo za LS. Hvala za besedo. Ko smo se lani oktobra pogovarjali o predlogu komisije, sem dejal, da imamo verjetno na mizi že začasni sporazum. To bi bil tudi prvi azilni svežen, ki bi ga sklenili, ampak to se je zgodilo pred tremi leti. Res ne vem, res ne vem, zakaj se je komisija odločila za ta postopek obnovljenega mandata. Po drugi strani pa tudi ne vemo, kaj pravzaprav hoče sam svet. Vem pa, kaj moramo storiti. Moramo odobriti novo uredbo in vzpostaviti samo agencijo za azil in sicer še pred koncem sklica tega parlamenta. To je cilj, ki ga moramo doseči. Poročevalec Peter Niedermüller se je odločil za pravi pristop in seveda lahko tudi računa na našo podporo. Nove predloge sprememb komisije bomo tudi zamenjali s tem, kar je dejansko sedaj na mizi. To pa je seveda začasni sporazum, ki je tudi edino izhodišče za pogajanje. Poročevalec lahko računa na nas, res se bomo potrudili in bomo hitro delali. Prosim pa, da bosta svet in komisija tudi tako učinkovita, kakor parlament. Upam, da bomo čim prej sprejeli to uredbo. Najlepša hvala. Čudovito, res sem vesel, da ste za to, da se sama agencija čimprej vzpostavi. Sofi, izvoli. Hvala za besedo, popolnoma se strinjam s tem. Temu pa bi želela dodati še naslednje. Res sem jezna, res sem malo zgrožena nad tem, kako komisija pravzaprav postopa je v rokah sveta. Enako je storila pri prenovitvi direktive o vračanju. Svet blokira napredek na področju azila. To je neodgovorno, to je sramotno. Že četrto zimo zapored prebežniki zmrzujejo v taboriščih v Grčiji. Pripričana sem, da če bomo koga poslali, tja bodo že našli sporazum. Sama res ne razumem, zakaj se sploh še pogovarjamo o teh novih zakonodajnih aktih, ko pa svet noče popustiti pri azilu. Ne, tega ne bi smeli storiti kot institucija, tega ne bi smeli storiti. Hvala, Sofi. Ja, vemo, svet blokira celotni azilni svežen. To je res sramotno. Bi želel še kdo kaj povedati, preden dam besedo komisiji. Dobro, gospod Ryan. Vem, očitali so vam, da svet izrablja komisijo za svoje namene. Hvala tudi sam, bi se rad zahvalil poročevalcu, da je tako hitro pripravil osnutek poročila. Gospodu Niedermüllerju pa bi se rad tudi zahvalil, da se je sestal z našim komisarjem. Sestanek je bil zelo konstruktiven. Veselimo pa se tudi razprav med obema so zakonodajalcema, tako bomo lažje odobrili mandat agencije v času tega parlamenta. Res sem tudi vesel, da se poročevalec strinja s tem, da mora biti agencija močna za dobro delujoč azilni sistem. In to je tudi izraz solidarnosti do tistih držav članic, ki se soočajo z migracijskimi pritiski. In prav v tem duhu je komisija predlagala nove spremembe. Želimo si, da bo agencija imela jasen mandat za zagotovitev tehnične pomoči tem državam članicam. Oktobra pa smo na zasedanju odbora Libe že povedali, da ta prenovljen predlog ne spreminja vsebine že sklenjenega začasnega sporazuma med sozakonodajalcema. Mi popolnoma spoštujemo ta začasni okvirni sporazum. S tem novim predlogom pa ga hočemo samo nadgraditi. Hočemo vključiti tudi izkušnje, ki smo si jih pridobili v tem času v Grčiji in Italiji. Izkazalo se je, da je treba okrepiti tehnično in operativno pomoč, ki jo lahko agencija zagotovi državam članicam. V tem duhu bi si želeli, da parlament podpre te spremembe, kajti smiselne so. Potem pa še nekaj besed o povezavi z ostalimi azilnimi zakonodajnimi akti. Ti no, sklici so v oglatih oklepajih in na tehnični ravni lahko to razrešimo. Mislim, da to besedilo v oglatih oklepajih pač ne bo preprečilo vzpostavitev agencije z okrepljenim mandatom. Komisija si seveda tudi želi pogajanj čim prej, do takrat pa bomo z vami na tehnični ravni razrešili vsa morebitna vprašanja. Pa vse ste jih že dobili, poslali smo vam že tehnične vprašanja. Petr, no se si že povedal, kaj si hotel povedati, ne vem ali bi. Še sedaj želel kaj dodati danes zjutraj si se sestal s komisarjem, ne vem, ali bi o tem sestanku želel kaj povedati. Ja, saj, saj je bilo že povedano, s komisarjem sem se sestal danes zjutraj, sestanek je bil konstruktiven, naslednji teden se bom sestal s poročevalci v senci, se bomo potrudili po naših najboljših močeh, vemo, da so pogajanja težavna, mi pa hočemo biti vedno konstruktivni. Pa bomo videli, kaj se bo zgodilo v teku naslednjega tedna. Sestanek s poročevalci vsakega od elementov od svežnja azila bom imel, tako da bom tudi to izpostavil. To je podarila Sofi, vemo, s čim se ukvarjamo gre za zelo resen trenutek. Tega se zavedamo. Tako da bomo nadaljevali v tej smeri. Hvala lepa, Petr, hvala lepa, poročevalci v Senci, za njihove prispevke. Rok za predloge sprememb je 3. december. Vemo pa, katere so tiste težave, ki jih imamo s tem. Hvala za upravljeno delo. Tako, sedaj pa smo pripravljeni preiti na točko 29. Ste vsi tukaj? Prav. Spoštovane kolegice in kolegi, gre za zadnjo točko danes do povdne. Razmere v Libiji in na območju iskanja in reševanja. Zakaj je to na našem dnevnem redu danes? to smo imeli že kar nekajkrat na dnevnem redu, našem odporu. 10. oktobra smo imeli eh, razpravo z UNHCR, IOM, nekakšno nujno razpravo o regionalnih platformah za izkrcanje v sredozemlju. Govorili smo o razmerah v Libiji, o nadzorovanih centrih, še prav posebno. Danes pa bomo spremljali to skratko predstavitvijo. Najprej mnenje pravne službe, to smo zahtevali, kar se tiče zakonitosti regionalnih platform za izkrcanje. To je spremljala sestanka, ki smo ga imeli z UNHCR in IOM. Hvala lepa vsem, ki ste bili na tem sestanku, to je bil konstruktiven, pomemben sestanek. Kolegice in kolegi, videli boste. verjetno ste videli različna poročila v tisku, tudi razprave z novinarji, ki so zelo temeljito pripravili nekatera poročila. Da se sedaj vračamo na to vprašanje, ki je smo glede sklepov Evropskega sveta junija. Spet moramo razpravljati o tem in se na to osredotočiti kot odbor, kar se tiče iskanje in reševanje na splošno sredozemlju, kar se tiče regionalnih platform za skrcanje v Libiji in kar se tiče sprejemnih centrov, glede na nestabilne razmere v Libiji. Komisija bi naj odgovorila na naše vprašanje, ki ga je zastavila gospa Veržija, kar se tiče beguncev, ki so obtičali v Tripoliju. 1. oktobra je rok poteka, pa odgovora še ni. Zato so se koordinatorji odločili, da bo to na našem dnevnem redu odbora Libe. Zaradi vseh teh razlogov, pa tudi zaradi eh, zelo težavnega konteksta, glede zaskrbljenosti, ki jo izražamo, poslabljajočih se varnostnih in političnih razmer sprejemnih centrih in tako dalje. Iz vseh teh razlogov si moramo to ponovno ogledati v našem odboru. Povabili smo kar nekaj govornikov, ki bodo spregovorili. Nekaj jih ravno kar prihaja. Vsi bodo tukaj, kateri so še na poti, ker ste bili tako potrpežljivi danes do povdne imeli smo zelo veliko različnih vprašanj, ko so kolegi tudi morali biti v drugih odborih. Zato sedaj predlagam, da začnemo s tistimi, ki so tukaj, potem pa bomo nadrevali z razpravo, če se s tem strinjate. Tako, začeli bomo torej s pravno službo, predstavitev pravne službe Evropskega parlamenta to mnenje o platformah za izkrcanje smo želeli pridobiti. Morda se vam bo to zdelo suhoparno, ampak to je točno to, o čemer govorijo sklepi junija Evropskega sveta. In celotno vprašanje, kaj svet počne, še ni bilo razrešeno. Torej, najprej prisluhnimo, preden pridemo na druge govornike, mnenju pravne službe, ki bo predstavila mnenje o zakonitosti regionalnih platform za izkrcanje in drugih sklepov Evropskega sveta z dne 28. junija 2018. Mnenje, kot tako je zaupno, so mu obvestili. Pravna služba pa lahko poda ustni povzetek. Prosim. Yeah, ja, okay, so Daniel, so go ahead. Daniel, prosim. Oui, je vous remercie, monsieur le président. Bien que la vie ait été rédigée. Najlepša hvala, gospod predsednik mnenje je sicer pripravljeno v angleščini, ampak sam bom danes govoril v francoščini. Vaš odbor je prosil za mnenje pravne službe na temo kompatibilnosti regionalnih platform za izkrcanje in nadzorovanih centrov, kot je to predlagal eh, svet 28. Eh, junija letos v sklepi sveta koncept, ki ga v sklepih eh, predlaga svet, ni bil dobro razvit. Zato je bilo težko oblikovati natančno stališče, glede na to, da moramo uh, sklepati na podlagi nejasnih predlogov. Kar se tiče platform za izkrcanje in nadzorovanje centrov, že sami po sebi niso bili najbolj jasni. V skladu eh, sklepi sveta so platforme za izkrcanje nekaj, kar naj bi bilo vzpostavljeno zunaj Evropske unije, nadzorovani centri pa naj bi delovali na teritoriju unije. Tako smo tolmačili sklepe sveta. ampak predviden je bil obstoj eh, platform za izkrcanje tudi na teritoriju Evropske unije, to je predlagala komisija. Težko je na to razlikovati med obema konceptoma, če bi imeli platforme tudi v Evropski uniji, glede na to, da sta koncepta podobna. Svet pravi, da naj eh, pri tem gre za razlikovanje med migranti, med tistimi, ki eh, so upravičeni do mednarodne zaščite in tistimi, ki niso upravičeni do mednarodne zaščite. Pri obravnavi zakonitosti takšne strukture eh, smo torej morali upoštevati tudi prisotnost te strukture eh, na območju Evropske unije ali ne. Ne glede na to, kako to strukturo imenujemo, sklepamo, da ni ovir za njihovo vzpostavitev, glede na njihov cilj, ki je eh, kompatibilen z azilnim pravom Evropske unije. Takšne strukture lahko vzpostavimo na teritoriju Evropske unije za sprejem migrantov, bodi si na teritoriju ene od držav članic eh, Evropske unije, tudi eh, naprimer v Eh, vodah te države članice ali eh, zunaj eh, območja Evropske unije. Kot sem že dejal uvodoma, nimamo natančnih podatkov o delovanju teh struktur. Pravna služba tako ne more natančno analizirati spoštovanje načela zakonitosti. Te strukture pa bi seveda morale upoštevati azilno pravo Evropske unije. Mnenje, ki smo ga oblikovali in vam ga poslali, je tako obravnavalo omejevanje svobode gibanja migrantov v zadevni državi članici. Sam koncept teh eh, struktur, kjer se eh, zbirajo migranti, zastavlja to vprašanje. Nadzorovane centre pa lahko razumemo kot eh, zaprte centre. Direktiva 2013-33 o pogojih za sprejem prosilcev za azil določa, da prosilci za azil eh, razpolagajo svobodo gibanja v državi, kjer zaprosijo za azil ampak ta svoboda gibanja je lahko omejena brez eh, jasnih eh, določb. Ne smejo, ne, eh, ne smejo pa pravila posegati v njihovo zasebno življenje. Upravičenci iz naslova direktive so upravičeni do jamstev iz te direktive. Države članice lahko določijo kraj prebivanja za prosilca za azil v skladu s splošnimi predpisi. Tako da so lahko nadzorovani centri, kjer bi bivali prosilci za azil, eh, migranti, načeloma kompatibilni s pravom na tem področju, glede na to, kaj predlaga eh, besedilo. Vprašanje omejevanja gibanja znotraj teh centrov je bilo prav tako eh, zastavljeno. Spet naj podarim, da se je težko spustiti v podrobnosti z tega vidika. Prosilci za azil so lahko pridržani zgolj izjemoma, to mora predvidevati zakonodaja, pri tem pa je treba spoštovati načeli eh, nujnosti in sorazmernosti. Pridržanje ne more biti splošno, vedno mora biti sprejeta individualna odločitev v skladu z posamičnimi okoliščinami in v skladu eh, s kriteriji, ki so zapisani v zakonodajnem besedilu pred sprejetjem te odločitve. Toliko lahko povemo v zvezi s takšnimi strukturami na teritoriju Unije. Sedaj pa platforme za izkrcanje zunaj teritorija Evropske unije. pravna analiza, ki jo lahko upravimo v zvezi s takšnimi strukturami, je bolj zapletena. Odvisna je od kraja reševanja migrantov, ki jih na to pripeljemo v takšne strukture. Če so bili migranti rešeni v teritorijalnih vodah države zunaj Evropske unije, potem ti migranti ne spadajo v jurisdikcijo države članice unije, kar pomeni, da so zunaj področja uporabe prava Evropske unije na področju azilne politike. Jih pa pokriva pravo tretje države, ki jih gosti, in pa mednarodne konvencije. Ženevska konvencija, naprimer o eh, beguncih, če jo je ta država ratificirala. Večina držav v sredozemlju je ratificirala eh, to konvencijo. Unija lahko skrepa formalne in neformalne dogovore o vzpostavitvi takšnih platform, v vsakem primeru pa morajo platforme spoštovati jamstva iz Ženevske konvencije, spoštovati morajo tudi načelo nevračanja. In eh, to velja tudi za vzpostavitev platform v državi, ki je določena za eh, nevarno. Sedaj pa eh, rešeni migranti na odprtem morju. Načeloma teh migrantov ne pokriva evropsko pravo, zato ker niso na teritoriju države članice, niso bili tam rešeni. In tudi, če jih eh, reši plovilo države članice, eh, velja isto. Plovilo eh, zastave države članice. Uh, je lahko obravnavo na različne načine in ne bom se spuščal v podrobnosti v zvezi s tem. Migranti, ki so rešeni na odprtem morju, torej spadajo pod isto kategorijo, ki sem jo ravno kar opisal. Tako da nam preostanejo zgolj migranti, ki so rešeni v teritorijalnih vodah države članice, eh, ti spadajo pod pravo Evropske unije in teh ne moremo poslati onkraj meja Evropske unije, eh, razen, če se s tem ne strinjajo, oziroma eh, razen, če je bila njihova prošnja za azil eh, pregledana in postopek končan. V tem primeru pa bi šlo za vračanje, kar prepoveduje tako Ženevska konvencija, kot tudi pravo Evropske unije kar se tiče obravnave prošen za azil. Teh ne moremo zajamčiti za eh, centre zunaj eh, držav članic Evropske unije. Trenutno ne vemo, kako bi lahko migrante, eh, ki smo jih rešili v teritorijalnih vodah eh, Evropske unije, poslali v eh, strukture, v platforme za izkrcanje zunaj Evropske unije. To pravno gledano ne bi bilo mogoče. Toliko v zvezi s temi strukturami, o katerih pa še nismo imeli veliko podatkov. Seveda pa smo vam na voljo za odgovore na vaše vprašanja. I mean, um... Hvala lepa. To je bil pogumen poskus, ki temelji na naših besedah Komisije sveta in potem ta dva dokumenta Komisije. Malo bom pejorativen. Nista najboljša, radi bi slišali iz komisije, kje smo, kar se tega tiče, ampak to je bil sedaj vse pogumen poskus, da nekako povežemo vse skupaj, da poberemo dokazno gradivo kot z nekega mesta zločina, kar se tiče platform za izkrcanje. Lahko so znotraj ali pa tudi zunaj. Tako imamo vse, ali nič. To je kot Kafka. V bistvu se nič ni premaknilo od junija. Pa vseeno, hvala za to. Omenili ste pravo EU, nekaj, kar to je dobro. Odlično. Mislim, da ste to šestkrat omenili. Pravo EU velja v EU in v teritorijalnih vodah EU. Potem seveda za... Pa to morajo pa druga stvar. Ne želim biti ciničen, ampak napredka ni bilo. Od junija je pa dobro imeti to pravno mnenje. Evropska parlamenta o pravo EU, če je kdo mislil, da bi storil kaj drugega. Torej, zakaj gre danes? Mislim, da se bomo pogovorili z UNHCR, tako kot smo storili junija, se poglobiti v te razmere, imajo določeno strukturo, na podlagi katere delajo. Sedaj si bomo ponovno ogledali razmere v Libiji z govorniki, ki jih imamo na razpolago. Najprej vprašanje gospe Vržja. Tisti, ki ste prišli malo kasneje, naj vam razložim, kaj počnemo. Poskušamo združiti različne delčke elementov razmeru Libiji, na katerih temeljimo. Najprej vprašanje komisije gospe Veržja o pogojih pridržanih beguncev v Libiji. In tu bomo dali besedo komisiji malo kasneje, najprej pa, sicer gospe Veržani, ampak gospa Spinelli bo spregovorila o tem, kasneje pa komisija. So, Barbara, could, uh... Barbara, prosim, kar se tiče te točke. Merci, monsieur le président. Eh, je represent... Najlepša hvala, gospod predsednik danes nadomeščam gospod Veržija, ki se nažalost ne more udeležiti današnje seje. E, Štir, 4. E, septembra letos je pripravila vprašanje za ustni odgovor komisiji. Vrsta poslancev je podpisala to vprašanje, ampak še vedno nismo prejeli odgovora komisije. Na vkljub nujni humanitarni situaciji in eh, nujni naravi tega vprašanja, ki se nanaša na vedno slabše eh, pogoje pridržanja za begunce v Libiji. Približno 8 tisoč beguncev in migrantov je mednarodna skupnost tam preprosto zapustila in eh, nujno potrebujejo zaščito hrano in zdravstveno oskrbo. Prejeli smo natančna poročila, ki potrjujejo, da ti begunci, da ti ljudje nimajo dostopa do hrane, nimajo dostopa do pitne vode in posledica je, da stradajo so tudi žrtev trgovine z ljudmi. Visoki komisarjat in pa eh, UNHCR uh, je dejala, da bi se lahko agencija umaknila iz Libije. Včeraj je bilo zauzeto zelo jasno stališče. Migranti uh, rešeni na morju, ne smejo biti vrnjeni v Libijo. Imamo dve vprašanji. Prvič, kakšne ukrepe namerava sprejeti komisija za evakuacijo beguncev, ki so pridržani v Tripolju? kako jih lahko preselimo na varno. Dobili smo odgovor UNHCR, komisija pa je tiho. Drugo vprašanje, ali namerava komisija ali ne zamrzniti podporo za libijsko obalno stražo. tako da ljudje rešeni eh, na morju ne bodo eh, vračani v kraje, kjer je njihovo življenje v nevarnosti. Hvala. Hvala lepa, Barbara, za to predstavitev. Sedaj pa prisluhnimo nekaterim razlagam in najnovejšim informacijam strani komisije GDHOM, kjer smo ki je bil na predeku Dunja, gospod Mišel Avino, ki je strokovnjak za ribijo v GDH-om, je z nami. Hvaležni smo, da ste tukaj, tako da bomo napredovali pri tej razpravi. Naj še nekaj povem, preden pozabim. Še vedno mm, imenuje to, to nadzorovani centri. Mar komisija se ne zaveda, kako to zveni, čisto zgodovinsko. angliščini je to controlled center, torej začne se s C. In zgodovinsko je to zelo negativno konotirano. Se zavedate tega? To je precej neprimerno, da bi se lahko osebni in pogovarjali o tem. Moram, to ne zveni čudno. Zdaj, e to ni najboljše. Ne vem, ali se strinjate z mano. Evropska nota vrednot bi se lahko spremenila, glede na zgodovino. Želel sem to povedati, ker bi drugače lahko pozabil. Kar se tiče trenutnega stanja, pa se osredotočamo na to, kaj se dogaja s predlogom, kje smo trenutno, je propadlo kje smo točno. Prosim. Hvala lepa. Najprej želim potrditi, da na strani komisije je parlamentarno vprašanje v postopku sprejetja komisije in bo kmalo poslano parlamentu. Samo da potrdim, na splošno, če mi dovolite, pa naj podam trenutno stanje glede trenutnega stanja. In tudi kar se tiče iskanja in reševanja. O tem smo že slišali danes. Naj vam podam nekaj številk in trenutno stanje glede števila prihodov 21. novembra je nekaj več kot 22 tisoč. To pomeni, da je to 80 odstotkov niže kot 2020 število prihodov v istem obdobju 2017. Naj se vrnem na kontekst. Vsakokrat moramo spomniti na to, da iskanje in reševanje določa mednarodni pravni okvir. EU nima pooblastil za koordinacijo iskanja in reševanja in tudi ne za to, da določamo, kje prije do izkrcanja. To moramo poštevati. EU in komisija pa bosta skušala delovati v okviru pristojnosti. Skušali bomo nuriti tehnično, finančno podporo za operacije državam članicam. Prav tako bomo dolgoročno skušali iskati trajno rešitev. Upoštevati moramo tudi to, da so v zadnjih letih osklajevanje, kar se tiče iskanja in reševanja in učinkovitost, bili zelo izboljšani. In to zahvaljujoč pomenu prispevku obaljnih držav, prispevku agencij in tudi prek skupnih pomorskih operacij, kot je operacija SOFI, tudi s pomočjo nevladnih organizacij. Naj se osredotočim na skupno operacijo, ki jo vodi Agencija za obaljno stražo. Da bomo bolje razumeli, katere so določbe, ki so v operativnem načrtu operacije, kar se tiče iskanja in reševanja. Naj bo jasno, da operacija, ki bi naj bila operacija za nadzor meja, je seveda nekaj, kar ima razsežnost iskanja in reševanja. Ampak pravila agencija in dejavnosti so omejene na tehnično in operativno pomoč državam članicam. Tehnično, kaj to pomeni? To pomeni, da imamo zavezo za vse, da pomagamo na morju, tako pravno kot tudi moralno. Ampak od trenutka, ko se krije plovilo, ki potrebuje pomoč, se mora odzvati. In tukaj se povezujemo z nacionalnimi organi in ustreznimi organi, ki so pristojni za to. Naj vam podam še nekaj številk. Leta 2018 je agencija bila vključena v 86 operacij dogodkov skanja in reševanja. Rešili smo približno 4000 93 migrantov. Toliko, kar se tiče udejstvovanja agencije pri operacijah iskanja in reševanja. Kar se tiče Libijske obalne straže, pa je sodelovanje, ki je vzpostavljeno, tako da vemo, da je Libijska obalna straža po ZNP uradna institucija mednarodno skupnostjo priznava, veliko dejavnosti je bilo izvedenih v podporo libijski obaljni straži. Glede na informacije, ki jih je podala IOM 2018, je libijska obaljna straža prispevala k reševanju približno 14 tisoč migrantov, ki so eh, potrebovali pomoč pri tem naj izpostavim tudi podporo in usklajevanje, ki jo nudi Frontex, kar se tiče usposabljanja pripadnikov Libijske obalne straže. Agencija sodeluje še prav posebno eh, z Navromet operacijo Sofija in ponujemo usposabljanje za Libijsko obalno stražo. Lahko pa potrdim, da vseh teh načrtovanih programih usposabljanja imamo vedno tudi usposabljanje o človekovih pravicah. Zadnje vprašanje, ki je bilo zastavljeno, se nanaša na lani. Tukaj gre za določitev območja za iskanje reševanje strani ribijskih organov mednarodno pomorsko organizacijo, ki je pristojni organ za mednarodno pravo, varuh. konvencije SN o varnosti na morju. Torej, takrat so obvestili o tem območju, ki je v skladu z mednarodnimi obvezami enostranska izjava s konstitutivno močjo. IOM je potrdil to območje za iskanje in reševanje in vse povezave, ki so povezane z regijo, s geografskimi mejitvami in nacionalnimi predstavnimi organi, so sedaj javno na voljo na petni strani IOM. Istočasno pa kot posledica razglasitev tega moča, libijske organi pošiljajo tudi nekatere, ki jih rešajo sosednje države, to Tunizijo, tudi Italijo, ne pa na Malto, ker dostanski sporozum o reševanju in iskanju, ki je bil podpisan v Malto 2009, še vedno velja to so trenutne razmere. Ne želim dodajati več o sposobnosti sodelovanja z Libijsko obaljno stražo, ker imamo tukaj tudi agencijo Frontex in uh, predstavnike EAS. Naj pa povem, da kar se tiče usposabljanja, je pomembno izpostaviti tudi to, da odločno preverjamo zelo strogo preverjamo vse postopke, vsakokrat, ko moramo pozdraviti in usposobiti uradnike ribiške obalne straže. Tako, to je vse za ta trenutek, sem pa na voljo za vsakršno vprašanje. Hvala lepa. Moj predlog je tale. Kolega Pike iz EAS najprej, potem Kaseda iz IOM-a, Mednarodne organizacije za migracije, potem pa odpremo za splošno razpravo. Je to spremljivo? Če bi lahko vsi naši gostje bili kar se da kratki. Les, what is it, Sophie? Just what... Hi, Sophie. Been listening now. Prisluhnili smo veliko tehnokratskemu blebetanju, nismo pa dobili odgovora na vprašanje. Vprašanje so pa posta, kaj počnete, da bi evakuirali ljudi? Kaj počnete, da zagotovimo, da ne bodo na kraju, kjer je njihovo življenje ogroženo? Kako težko pa je to? Ja, seveda, to tudi mene skrbi. Bodimo bolj konkretni. Sicer bodo ljudje vznemirjeni in bodo hatehali. Dobro, dobro, prav, prav, ja, vem vprašanja so bila zastavljena. Če bomo vsi razmeroma kratki, bo vseeno to predvsej dolgo in potem bodo nastale frustracije. Predlagam, da se držimo, prosim tiho, da se držimo tega formata. Na mesto dolgih predstavitev, ne bomo imeli dolgih predstavitev, čisto na kratko, prosim za to, da poveste več o ključnih točkah, aktualizirate podatke. Videli smo, kaj se dogaja. Ponoma zmedene sklepe sveta imamo, ki se zdi, da jih ni več. Želimo torej, da nam poveste to, kar vi veste, pa bi mi morali vedeti in potem nekaj vprašanj. Torej, z dožnim spoštovanjem če lahko na kratko navedete ključne točke, ne pred dolga predstavitev. 4-5 minut, prosim, maksimalno ključne točke. Vsi poznate teme zelo dobro, bili ste že tukaj, torej to storimo, potem pa vprašanja. In gotovo bo veliko vprašanj, tudi sam jih imam. Storimo torej to. Sedaj pa gospod Pike iz službe za zunanje delovanje ključne točke glede ključnih vprašanj, prosim, glede predloga in kaj se trenutno dogaja. Hvala. Thank you. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Hvala lepa. Ključna točka, kar se tiče platform za izkrcanje. Razprave napreduje v svetu. Čakamo na rezultate. In drugič, nadaljevali bomo tudi z delom pri dosejih, ki smo jih razvijali v zadnjih dveh, treh letih. Naj izpostavim, ne glede na to, kar se zgodi, glede razprave o platformah za izkrcanje, bo to moralo biti umeščeno v celovit pristop, ki naj bo resnično celovit. Ne moramo rešiti libijske krize samo na en mah, z eno samo rešitvijo. Zato želimo okrepiti nadzor na mejah, želimo mm, usposobiti ljudi, spostaviti institucije, tudi kar se tiče človekovih pravic, to je težka naloga. Poznate nestabilnost v Libiji, če pa posebno razmere na jugu, kjer vlada kaos brez vlade. Ampak vseeno, to teče. Drugič, pomagamo ljudem, ki potrebujejo pomoč, tistim, ki so obtičali v Libiji begunci in pridržani v spremnih centrih. Ponovimo pomoč znotraj centrov, sodelujemo z nevladnimi organizacijami in organizacijami Združenih narodov. Prav tako skušamo posodobiti te centre in izboljšati tudi za interne elemente teh prostorov. Sodelujemo z Libijo na vseh ravneh, se pogovarjamo o tem, imamo tudi delegacijo trenutno v Libiji, pa tudi ko smo sami v Tripoliju, se o tem redno pogovarjamo, kot je to tudi sedaj. In potem na koncu, na prostovoljni humanitarni podlagi, smo vrnili 34 tisoč oseb v države izvora in smo jih rešili iz groznih razmer, v katerih so živeli v teh spremnih centrih. Tretja pot je boj proti organiziranemu kriminalu, kot sem dejal, tihotapci in trgovci. Z ljudmi to vidimo na morju, operacija Sofija. Imajo, naturalizirali smo 230 pravil tihotapcev in pomagamo tudi tako, da si delimo informacije med Europolom, Frontexom, Sofijo, da bi bolje ciljali na trgovce z ljudmi. In nedavno je EU spostavila sankcije glede kriminalcev, ki trgujejo z ljudmi. Torej tudi te sankcije že delujejo, kar se tiče Sofije. Moram dejati, da ko se borimo proti trgovcem z ljudmi, tudi rešujemo, dobesedno ljudi iz morja. Dobrih 3000 ljudi je bilo rešenih na ta način. In končno, libijsko državo priseljevanja bomo rešili trajnostno le, če bomo imeli tudi trajnostne varnostne razmere znotraj Libije. To ostaja ključni cilj visoke predstavnice. Pred desetimi dnevi je bila na mednarodni konferenci v Palermo, to je gostila Italija, in popolnoma se je zavezala polni podpori EU sklepom te konference pod pokroviteljstvom Združenih narodov. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, sedaj pa Patrisk Seda. Mednarodna organizacija za migracije. Hvala lepa, da ste z nami. Thank you for inviting us and um, thank you. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala za povabilo, hvala za priložnost, da nagovorimo to občinstvo. Najprej se bomo osredotočil na Libijo, izpostavil dve ali tri eh, točke in izpostavil pogoje za življenje za migrante stabilnost v državi je najbolj pereča tema. Eh, humanitarna situacija je že nekaj let zelo eh, težavna. Veliko je notranje razseljenih eh, oseb in tudi to mora biti del razprave. Naj opišem varnostno situacijo in njen vpliv na naše operacije. Zahvaljujoč našemu lokalnemu osebju smo pomagali 253, uh, eh, imamo 253 eh, oseb, ki tam dela, imamo 9 mednarodnih eh, zaposlenih, situacija ne dovoljuje, da bi imeli več zaposlenih, ampak upamo, da se bo varnostna situacija spremenila in bomo lahko uh, dobili dodatne sodelavce v začetku naslednjega leta. Delujemo v Tripolju in v Sabi na jugu, tudi s mednarodno uh, zasedbo v Bengazi, v Mizrati in v Zawari eh, bi radi prav tako odprli urad, ampak eh, varnostna situacija je seveda, seveda še vedno eh, zahtevna, tako da je vse skupaj še pod vprašajem. Naša zmožnost pomoč, za pomoč je odvisna od varnosti in to je ključni vidik, na katerega se je treba osredotočati, ko govorimo o ukrepih mednarodne skupnosti. na to vprašanje migrantov. Libijska obalna straža je eh, vrnila že ta mesec eh, malce več kot 500 oseb. Od začetka leta eh, je Libijska obalna straža rešila približno 15 tisoč oseb. To je treba primerjati številom prišlekov v Italijo, 22 tisoč letos, to je rekordno nizko število maja, junija, eh, lani smo jih imeli eh, toliko. 1268 eh, pa jih je izgubilo življenje od začetka leta. V Misrati smo naprimer imeli plovilo, ki ga imigranti niso želeli zapustiti. 95 jih je bilo iz različnih držav, tudi iz Bangladeša. Večina jih je sedaj spet v centru za pridržanje, ali pa drugače pridržanih. Želimo razširiti tudi operacije iskanja in reševanja na jugu v poščavi v skladu s strategijo, ki so jo razvili libijski organi. Tako želimo pokriti širši, eh, širšo geografsko področje. Delujemo že na um, eh, nigerski strani meje. Um, upoštevati je treba tamkajšno situacijo. Migranti, ki so izkrcani. Eh, gredo na to v eh, centre za pridržanje, skupaj z UNHCR že leta izpostavljamo to temo, da tega ne bi smeli početi, ampak to se še vedno dogaja. Imamo 26 eh, centrov za pridržanje, 10 na vzhodu države, 16 na zahodu države. Malce več kot 5000 ljudi je v njih. V primerjavi z novembrom lani se je situacija malce izboljšala, takrat smo začeli z eh, humanitarno evakuacijo. V eh, centrih za pridržanje smo imeli 17 tisoč ljudi, sedaj jih imamo približno 5 tisoč, eh, gor ali dol, odvisno od operacij. Profil se spreminja, več kot 2000 ljudi prihaja iz Eritreje. Na to pa Somalici in uh, na to prostovoljno humanitarna evakuacija. To za te osebe uh, ni mogoče, še vedno domov vračamo tiste migrante, ki so pripravljeni oditi nazaj domov. Letos govorimo o 15 tisoč osebah, ki uh, so bile del te scheme, ki se je začela izvajati novembra lani eh, prek projektne skupine Evropske unije, Afriške unije in Združenih narodov. Od takrat smo evakuirali 30 tisoč oseb. Ljudje prihajajo iz Nigra, iz Sierra Leone, eh, iz podsaharske Afrike, eh, pa tudi iz Pakistana in Bangladeša evakuiramo tudi eh, migrante, ki eh, niso v centri za pridržanje, ampak so vseeno pripravljeni se vrniti. Eh, v Libiji je približno 6000 migrantov, obstajajo tudi drugi, ki so v težavah zaradi varnostne situacije in se želijo vrniti domov in tem želimo pomagati prvič smo izvedli evakuacijo iz Sabe, iz eh, juga Libije, s čarterskim letom, ki je več migrantov eh, popeljal nazaj v Lagos. Vprašanje je, kako razviti alternative za pridržanje. To je zelo težavno in ravno zato smo si prizadevali za sodelovanje z libijskimi organi, želimo si varnih zatočišč, kamor eh, bi lahko dali najranljivejše imigrante, naprimer eh, mati eh, enega otroka, ki je bila tudi noseča, je bila v varnem zatočišču in sedaj jo bomo evakuirali nazaj domov v Mali. Še zadnja stvar, ki bi jo rad izpostavil. razumeti moramo tudi eh, dinamiko trga dela, teh 6000 ljudi, ki jih najdemo tam eh, večinoma dela, če tudi eh, neredno in neurejeno in sodelujemo z Ministrstvom za delo, pripravljamo konference, ocene trga, tako da bi razumeli, kaj se dogaja in kako zagotoviti stabilnost. Z tega vidika hvala. Hvala. Preden začnemo razpravo, bom besedo predal še eni. Gosti, ki predstavlja um, mrežo za iskanje in reševanje, oziroma uh, opazovalnico za iskanje in reševanje, Sarob Med, to je doktorica Violeta Moreno Laks iz uh, Univerze v Londonu. Izvolite, beseda je vaša. Hvala, da ste z nami. Najlepša hvala. Imam nekaj preglednic, ki nam bodo pomagale, da bomo hitreje napredovali. Kakšno je ozadje te zgodbe? Zakaj je nastal Saromet, opazovalnica za iskanje in reševanje v sredozemlju? Trenutno nimamo opazovalnih mehanizmov, ki bi pokrivali. Uh, centralne, vzhodne in zahodne sredozemske vode, vedno več je uh, smrti migrantov. Sploh odkar eh, so se zaprla pristanišča v Italiji in na Malti. Proaktivnega reševanja ni, odkar uh, se je končala operacija Mare Nostrum v Italiji. Tega nismo zamenjali z drugačnimi eh, projekti. Obstajajo informacije o kršitvi človekovih pravic, eh, migrantov in eh, izvajalcev iskanja in reševanja. Humanitarno pomoč pa pogosto kriminaliziramo v različnih jurisdikcijah ali pa jo enačimo s trgovino z ljudmi. Saromet je konzorci in platforma konzorci mednarodnih eh, multidisciplinarnih raziskovalcev, skupin civilne družbe in drugih organizacij, ki se ukvarjajo s pomorskimi migracijami in se osredotočajo na sredozemlje. Tudi platforma za koordinacijo eh, ukrepov med člani in zainteresiranimi stranmi. Naši člani so eh, predstavniki nevladnih organizacij, ki so eh, na področju iskanja in reševanja aktivni že od leta 2015 naprej, soočajo se s pravnimi težavami in eh, stežka ohranjajo svojo operativnost. To so zdravniki brez meja in pa SOS Mediterane. CI, CI, se opravičujem, Refugee Rescue. ProMade in tako naprej. Imamo tudi druge organizacije, Borderline Europe, Alarm Phone in Mare Liberum, eh, Global Legal Action Network, Air Center. Imamo tudi člane univerze. Osredotočamo se na vzpostavitev neodvisne opazovalnice na podlagi eh, raziskav ki zbira, eh, skladišči, izmenjuje in razširja zanesljive podatke, ki jih trenutno nimamo. Podoben projekt je projekt eh, IOM, ki pa se osredotoča na drugačne podatke. Sarobmet pa se osredotoča zgolj na primarne podatke, ne sekundarne podatke. Želimo si mehanizma, ki bo imel maksimil, maksimalni učinek. Eh, te podatke lahko uporabijo drugi deležniki, to je naša ideja. Kakšna je naša metodologija zbiranje eh, dokumentov in informacij prek standardnega poročila o incidentu. S tem zagotavljamo eh, enotnost in primerljivost podatkov. Imamo tudi standardne operativne postopke za zbiranje dokazov. Imamo tudi spletno stran, ki jo bom kmalo pokazala. do no, podatkovne baze lahko eh, dostopajo zgolj naši člani eh, z geslom. Imamo pa javni del eh, podatkovne baze, ki je na voljo vsem. Podatke lahko uporabljajo raziskovalci na univerzah in jih na to prek znanstvenih publikacij razširjajo. Naprimer imamo poročilo Mare Klausom iz meseca maja letos. Uporabilo se je za več različnih orodij in za eh, pobudo za strateška pravna sredstva. Italijo smo privedli pred Strasbursko eh, sodišče zaradi njihove prakse vračanja prek posrednikov na morju. Tukaj vidite fotografijo poročila o incidentih, ki ga uporabljamo za zbiranje podatkov, ki se uporabljajo za podatkovno bazo. To pa je uh, osnovna stran, spletna stran Sarobmeda. Tam najdete informacije o naših partnerjih, o nas, o naših zgodbah eh, od leta 2015 do 2017 tam najdete tudi eh, informacije o različnih mehanizmih, eh, ki jih uporabljamo. Toliko z moje strani. Imam pa še nekaj vprašanj, če lahko uporabim, uporabim nekaj minut. Za SSD bi zastavila naslednje vprašanje. Pravite, da evropske temeljne pravice ne veljajo zunaj teritorija Evropske unije, na no, kljub temu, da imamo naprimer eh, ukrepe Evropske unije zunaj teritorija Evropske unije, naprimer eh, Sofia ali pa Frontex, tako na odprtem morju, kot tudi eh, v teritorijalnih vodah. To velja za sodelovanje z Libijo, pa tudi za sodelovanje v okviru Here. Kaj menite o tem, tudi z vidika 21. odstavka, ki pravi, da eh, takšne situacije eh, ne eh, obstajajo. Uporaba prava pomeni uporabo listine. Za komisijo imam tri vprašanja. Res je, da je režim SAR reguliran z mednarodnim pravom, ampak imamo tudi konvencijo o pomorski zakonodaji, ki predideva dožnost reševanja v skladu s členom 98. Drugo vprašanje, kaj vidite kot reševanje? To, kar počne Libijska obalna straža, številni ne klasificirajo kot reševanje. To smo videli v primeru Nivin Cargo 20. novembra. 90 ljudi iz Eritreje, Somalije eh, in Južnega Sodana in tudi drugih držav je bilo prisilno izkrcanih v misrati. Eh, pri tem so organi uporabili sozivec in eh, druga sredstva. Z vidika varnosti me zanima, če komisija meni, da eh, je Libija varno zatočišče, če je varna država z vidika pravnih standardov, ki veljajo in z vidika režima iskanja in reševanja, z vidika Eh, azila. In še tretje vprašanje. Eh, regija iskanja in reševanja v okolici eh, Libije. IOMA je to pregledala, ampak potrebovali bi operativni MRCC, ki bi se lahko odzval na operativne pozive za iskanje in reševanje, kar ne velja v Libiji. Libija ne more zagotoviti varnega zatočišča in nisem edina, ki to meni. Libija obalna straža je znana po kršitvi načel iskanja in reševanja. To velja tudi za situacijo z dne 20. novembra, ki sem jo že eh, omenila. Eh, šlo je za tovorno vozilo Nevin Cargo. Če nimamo operativnega MRCC-ja, ker če nimamo eh, mehanizma, potem me zanima, če lahko menimo, da Eh, je Libija ustrezno urejeno področje. In to še eno vprašanje. 15. novembra ste predstavili predlog, eh, s katerim bi prekinili z izkrcanjem v Italiji in koordiniran eh, MRCC, ki skrbi za koordinacijo, bi se naj odločil o varnem kraju. A to pomeni, da bosta Libija ali Tunizija eh, prevzeli to ulogo in ali sta ti dve državi eh, obravnavani kot varni eh, glede na vaše stališče v e SSD. Še vprašanje za IOM, mehanizem prostovoljnega vračanja. To je moje zadnje vprašanje, gospod predsednik, se upravičujem. pri tem se osredotočate na vračanje ljudi domov. Ampak, če so ti ljudje begunci in eh, izpolnjujejo kriterije eh, za begunce, kam jih vrnete, če jih ne moremo vrniti v eh, Niger ali pa druge države v regiji, ker teh programov ni več, kaj počnete z ljudmi, ki bi morali biti deležni zaščite. Ali lahko to opišete na primeru Jaso in Soto uh, eh, poleti. Hvala. No, naj poskrbim, da bodo ta vprašanja uradna, prosim, da jih obravnavate kot vprašanja in na njih odgovorite. Jasno je, da si kolegi in kolegice želijo odgovorov na ta vprašanja. Sedaj pa člani in članice odbora. Barbara bo začela, Barbara Spinelli, na to pa Kornelija Ernst, na to tudi gospa Stevens, gospa Sargentini. Izvolite, Barbara. Na to pa vsi. Da, vsi. Difficile. Izvoli. Časa imamo dovolj. Najlepša hvala veliko vprašanj uh, sem imela in uh, številna vprašanja je zastavila že gospa Moreno Laks. Rada bi se ji zahvalila za delo, ki ga upravlja v okviru Sarobmet. Upam, da bodo vse institucije, ki so tukaj prisotne, prenehale z govoričenjem v zvezi s tem dosjejem in da bodo analizirale dejansko stanje v sredozemlju in drugot. Danes se soočamo z velikim neuspehom Evropske unije in mednarodnih institucij. Komisija je zadovoljna, da število prišlekov eh, pada, niste pa govorili o vedno več mrtvih v sredozemlju. Na to reševanje in iskanje v Libiji, to je zabeleženo tudi v eh, podatkovni bazi, ampak ta cona iskanja reševanja ne more obstajati, zato ker Libija ni podpisala mednarodne konvencije, nima ustreznih struktur, nima ustreznih zmogljivosti in tega dela tudi ne izvaja. A ne bi bilo primerno, da bi odpravili ta status? Libije kot območja za iskanje in reševanje. Predstavnik komisije je dejal, da ni potrebe po evakuaciji nekaterih ljudi. Ampak UNHCR poroča, da ne more odpreti centra za pridržanje. Vračanje je mogoče zgolj, če eh, se spoštujejo zaveze z vidika premeščanja. govora je bilo o sorazmernosti, ampak določene stvari so se sedaj normalizirale in sprejele. Še eno vprašanje, še eno zadnje vprašanje imam, preden eh, končam. V imenu Marije Kristine Veržija sem zastavila vprašanje komisiji. Šlo je za ustno vprašanje, ampak danes želim slišati odgovor komisije nočem obljube, da mi boste odgovorili, kdaj drugič. Eh, nekaj je povedal Filipo Grandi, eh, nič pa ni povedala komisija. Hvala, zato bom besedo ponovno predal gospodu Avinu. Mislim, da je namerava odgovoriti na to, ampak eh, na koncu boste dobili besedo tudi vi, gospod Avino. Naslednja je Kornelija Ernst, izvolite. Hvala. Hvala tudi zadnji govornici, ki je govorila iz svojega srca. Bi pa želela povedati troje. Zanima me, ali komisija oziroma služba za zunanje delovanja včasih občutita tudi sram ali vas ni sram glede ciljev, ki jih zasledujete ali nam lahko ponudite nekaj, kar je vredno življenja ljudi. Res se sprašujem včasih, ali imate sploh občutek za so ljudi. Sama mislim, da to, kar ste predlagali, je sramotno. Pripravili ste en svežen o regionalnih platformah za izkrcavan in potem hočete to prodati nam, kot bi bili neki neumneži. Potem pa me tudi zanima, kako boste sploh uresničevali načelo nevračanja pri teh platformah. Veste tudi, kako libijska obaljna straža deluje in ukrepa. Vsi poznamo tudi libijsko vlado, prihaja do mučenja, suženstva, poleg tega pustijo priseljencem, da utonijo v morju pred njihovimi očmi. Omenili ste tudi, da je treba upoštevati osebne okoliščine posameznih priseljencev pri samih platformah za izkrcavanje. Tudi mene je sram, mene je sram spričo tega, kar ste danes predlagali. Bi pa vseeno vas prosila, da mi odgovorite na zastavljena vprašanja. Tolmači nas bodo zapustili ob eni, se pravi na voljo imamo še deset minut, tako da prosim, da upoštevate ta časovni okvir, gospa Stevens je sedaj na vrsti. Prosim, da ste kratki in drznati. Vsi. Hvala za besedo. Dovolite mi, da se navežem na predstavitev pravne službe. Dejali ste, da je pač treba priseljence, ki jih najdete na morju, vrniti v njihovo državo izvora. Če si pogledate tudi pravno mnenje parlamenta, potem vidimo nekaj zanimivega. Tisti, ki jih rešimo zunaj naših voda, morajo potem priti v zatočišče skladno z mednarodnim. Pravom. To pa tudi pomeni, da se včasih znajdejo tudi v sprejemnih centrih v tretjih državah. Vemo tudi, da Evropska unija usposablja lokalne organe na terenu v teh državah. Poskrbeti moramo tudi za to, da ne bodo se ljudje več utapljali v vodah in treba spoštovati tudi mednarodno pravo in mednarodne agencije. Ne smemo pozabiti tudi na reševalne akcije, ki rešujejo in iščejo migrante na morju. Naših meja enostavno ne bomo mogli zapreti. Predlagali ste, da se namestijo migranti v sprejemnih centrih zunaj Evropske unije in da bi potem Evropska unija to tudi financirala. Hvala za besedo. Res je obžalovanje vredno, da mnenje pravne službe ni objavljeno, ker potem bi res lahko imeli pred sabo vse te razlike, ki so povezane s tem vprašanjem. Jaz pa pogrešam naslednje, če bi recimo imeli neke varne pristane, varna zatočišča v Severni Afriki, potem bi bilo čisto logično, da se tam priseljenci oziroma begunci izkrcajo imeli bi tudi dobro delujoč azilni sistem. Pripričana sem, da ljudje ne bi bili proti temu. Ampak seveda to, kar je predlagala komisija, lahko pravzaprav obrnemo na glavo in to tudi ne bo spremenilo dejstva, da bodo v severni Afriki zatočišča, ki pa ne bodo varna ne glede na to, kar je dejala komisija, potem pa še plovilo, ki je plulo pod panamsko zastavo, begunci in priseljenci so bili potem izkrcani prisilno. Ne vem, ali bo to nek trend. Recimo, da bodo tovorne ladje plule pod neevropskimi zastavami, kajti na takšen način jim ne bo treba več reševati beguncev oziroma priseljencem. Dejstvo je, da so jim povedali na ladji, da bodo šli v Malto oziroma v Italijo, ampak so jih zavajali. To je res boleče in upam, da to ne bo nek precedens. Ne vem, ali ste o tem razmislili, ampak če bo to trend, ki se bo nadaljeval v Evropski uniji, se bomo soočili še z novim hudim humanitarnim problemom. Potem pa še služba za zunanje delovanje. Ne vem, ali razumete razliko med tihotapljenjem in trgovino. Imamo tudi tihotapce, ki trgujejo z ljudmi. Vseeno pa mislim, da da moramo zakovati med obema konceptoma. Res si ne bi želela, da tukaj mešamo vse te pojme. Pa še IOM z UNHCR in IOM smo se sestali septembra. Že takrat sem povedala, da me skrbi dejstvo, da ste se približali svetu glede njihovih načrtov o izkrcavanju. Mislim, da je pravi čas, da danes pojasnite svoje stališče. Pravkar sem prebrala pismo našega nizozemskega ministra, ki ga je poslal senatu in v tem pismu govori o delu, ki poteka skupaj z UNHCR in IOM za vzpostavitev centrov za regionalizacijo. Sama pa sem mislila, da ste bili tudi vi začudeni na tem, kako vas svet izkorišča za odpravo svoje nočne more v zvezi z platformami za izkrcavanje. Res bi si želela, da mi pojasnite sama. Mislim, da to res niso cilji UNHCR-ja in IOM-ja. Pa še zadnje vprašanje za vas, predsednik, ali lahko storimo nekaj, da se mnenje pravne službe objavi. Ni nobenih razlogov, da se ne bi objavilo. Po eni bomo nadaljevali v angleščini, kajti res moramo prisluhniti našim govornikom. Sedaj pa dajem besedo še gospodu Kosta. Kösterju, hvala za besedo. Ja, mislim, da gre za nespoštovanje našega odbora. Nespoštovanje, ki izhaja iz teh poročil, ki smo jih danes slišali. Zato pa imam tri konkretna vprašanja. Prvo vprašanje 20. novembra so bili begunci na tovornem plevilu Livin in so morali proti svoji volji zapustiti to ladjo. In sedaj imam vprašanje za predstavnika IOM, ali niste morda imeli možnosti, da bi bili tam prisotni in poskrbeli za varnost beguncev. Ne vem, ali imate tudi stike s temi ljudmi in prosim pa vejte mi, v kakšnem stanju se nahajajo. Potem pa moram vas vprašati še nekaj v zvezi z pribežniki, ki redno umirajo v taboriščih v Libiji. Zanima me, kdo vodi to statistiko in kako lahko dostopamo do teh statističnih podatkov. Ja, zastavili ste zelo resno vprašanje. Res mi je žal, da sem vas moral malo omejiti. Sedaj pa dajem besedo še Cecilia. Hvala za besedo, Klot. Imam tri vprašanja, ki so zelo jedrnata. Omenili ste, da ste evakuirali štiriintrideset tisoč ljudi in da je za to vas velik napredek. To me pa res malo čudi. Poleg teh imamo še šeststo tisoč ostalih ki so še vedno v taboriščih oziroma zunaj teh sprejemnih centrov. Med obima številkama namreč obstaja huda razlika. 34 tisoč in 600 tisoč, potem pa še kriminaliziranje solidarnosti. Solidarnosti ne smemo tako pokopati. Vem, da ste podali različne razloge, zakaj recimo določene ladje ne morejo pripluti v pristanišča, kjer bi se lahko potem pribežniki skrcali. Kriminalizacija solidarnosti je nedopustna. Poleg tega se veliko krat povezuje nevladne organizacije z trgovci, z ljudmi. Res me zanima, zakaj prihaja do takšnih posplošitev. Te posplošitve res niso potrebne. Res me zanima, zakaj prihaja do takšnih posplošitev. Sedaj pa še gospod Jurek, potem pa bomo tudi slišali še kaj od naših govornikov. Hvala za besedo. Zaščita naših meja je tudi nekaj, kar omejuje jo nacionalni zakoni in vladavina prava. Priča smo pritisku, da se meje tudi odpravijo. V času grecijske krize smo se pogovarjali o dostojanstvu ljudi. Dostojanstvo pa tudi pomeni, da se spoštuje zakonodaja ostalih da spoštujemo zakone, ki veljajo v določeni družbi. Evropski politiki so spodbujali ljudi, da jim pomagajo pri sprejemanju teh nevarnih odločitev. Mislim, da bi bilo bolje, da bi ukrepali drugače, kajti na takšen način bi dejansko podpirali tiste na takšen način, da bi podporo prejeli. Jaz mislim, da ni treba spodbujati ekonomskih migrantov. Sicer nikogar ne obsojam, hočem nas samo spodbujati k temu, da najdemo neke spremljive rešitve. prosil bi predstavnika komisije, pa tudi predstavnika službe za zunanje delovanje, da odgovorite na zastavljeno vprašanje. Kaj ti gre za Libijo? Sam sem tudi bil v Libiji. Uh, actual um, experience and, and study of the issue. So please take it in that way and please try and specifically uh, answer some of these key points that they made.